Hello, good afternoon. Uh, eh, Dobar dan. Um, pozdravljam vas uh, danes uh, na uh, tem uh, sestanku, eh, pred pravzaprav potem eh, začetkom dopusta. Eh, Gospod Malström imamo tukaj med sabo in nam bo tudi predstavila svoje poročilo, ampak sedaj je nekaj sprememb v zvezi z predvidenim dnevnim redom, ki bi jih želela predstaviti. Sprememba je naslednja. Najprej 11. točka, to je Perikles, program 2020, poročevalka je gospa McIntyre. E, ta del, torej ta točka dnevnega reda bo od 16. do 16.30 danes. Na to smo pri četrti točki, gospod Marinescu. E, to je točka 4, torej sklad za notranjo varnost, zunanje meni vizumska politika. E, ta točka je prenešena na jutri, 10. juli, od 10.40 do 11. .00 na to še ena točka in sicer v zvezi z eh, gospodom Garkovom, točka 10, eh, za kandidatom eh, za položaj izvršne direktive v pravnem odboru Kruma Garkova. Torej, v zvezi z to predstavitvijo je predvideno, da bomo jutri imeli ta pogovor po uh, glasovanju in sicer 5.30 in kamera. Torej, če ni eh, sprememb v zvezi, eh, pa drugih želja v zvezi s tem, je ta dnevni red sprejet tudi v zvezi z gospodom Anservisijem, generalnim direktorjem, ki bi bil ta popovdan. Um, Eh, ki bi predstavil svoje točke ob 17.30. Na to 27. junija je konferenca predsednikov um, dala svoje soglasje za up, eh, uporabo um, načela 50 med Libe in Emple uh, odborom za e, nezakonodajno poročilo o integraciji, inte, integriranju uh, migrantom in učinku na trg dela. Uh, poročevalec je gospod Klejs in uh, sicer um, imamo tudi še uh, točko uh, v zvezi z tem, eh, da so koordinatorji eh, podprli organizacijo dveh konferenc. Prvo bo eh, organizirala gospa Reding in sicer v skupaj z peti odborom, na druga je pa konferenca o temeljnih pravicah in sicer agencije o temeljnih pravicah, to bo 6. decembra na to um, poročilo na lastno pobudo uh, o uh, otrocih eh, brez spremstva. To bo mm, Poročevalka bo gospa Grisbek za skupino Alde. Se strinjate z tem? E, in pa še ena stvar je in sicer srečanje e, medparlamentarnega odbora z nacionalnimi parlamenti. E, to je o svežnju varovanja podatkov 9.10. oktober 12. Torej se strinjate s temi predlogi. Na to imamo predlog eh, v zvezi z tem eh, predlogom o svežnju eh, varovanja podatkov, torej, če se s tem strinjate, bom zelo zadovoljna. To so bili sedaj predlogi, očitno ste jih spred, sprejeli. In sedaj, gospa Majstrojem. In sicer bomo slišali več o pogajanjih v zvezi z azilom in Schengenom in um, drugih zadevah. Um, vsi smo tudi prisluhnili razpravi v, um, na, na srečanju v parlamentu, torej na zelo zanima, kako boste vi predstavili te točke. Hvala lepa. Omenili ste nekaj točk. Bom uh, omenila vse to, bom pa dala en kratek pregled eh, dogajanja in potem vprašanje in odgovori. Začela bom z Schengenom. Kot veste in kot je bilo že dvakrat na plenarnem zasedanju rečeno, eh, je eh, v junijo bilo rečeno, da je vprašanje o obliki in vsebini. Eh, komisija je bila eh, dvakrat zaprošena, da bi eh, našla mehanizem za krepitev Schengena. Strani komisije, mislim, da se vsi strinjate, smo začutili potrebo, da ustvarimo zelo močan mehanizem, eh, ki bi omogočil, da bi bil ta mehanizem Schengena eh, zelo krepak. In eh, to je tudi osnova za evalvacijo Schengena. Tudi imamo predlog, predlog v zvezi s tem. Eh, vi morate biti vključeni kot so zakonodajalci. Eh, bo pa na koncu nastal eh, zavezujoč mehanizem, ki bi omogočil, da bi ehm, tudi popravili težave imamo težave pravzaprav eh, z določenimi členi, eh, stvari trenutno ne delujejo, kot bi morale in tudi svet eh, bi naj prejel preveč pravic. Tukaj je pogodba zelo jasna, da samo občasno bi se lahko več pravic preneslo na svet, ampak treba je, Eh, reči, da so to evropski problemi, ki zadeva več kot eno državo in eh, ukrepi morajo biti samo v proporcionalni obliki obravnavani in eh, izjeme so možne samo tam, kjer je to absolutno potrebno. Na to prosti pretok ljudi, to je ena od zelo um, Željenih pravzaprav zadev v Evropi in mora delovati, kot je treba, ljudje to tudi eh, vsekakor želijo. Malo časa imamo, da premislimo o teh vseh zadevah. E, tudi e, svet se je odločil, da ne bo formaliziral svojega sklepa, da bo dal še nekaj časa in e, upam, da bo predsedstvo lahko se z vami pogovorilo in našlo pravilno pot iz teh problemov, pravilno pot naprej, ki nam bo omogočila nadaljne na, na delo. Na to svežen o azilu. To je zelo pomembna stvar ki smo jo eh, obravnavali to pomlad, imamo konstruktivne predloge in vse se bo nadaljalo še do jeseni. Vse je na mizi, trialog dobro nadalju, napreduje, eh, tudi v času danskega predsedovanja in eh, lahko rečemo, da eh, delujemo sedaj tudi na problemu. Eh, Da, tudi na vprašanju direktive, ki je v zvezi s tem. Jeseni bomo uh, verjetno lahko našli dobro uravnoteženo eh, obliko. Kar se tiče prioritet, eh, predsedujoča, bomo se še eh, lahko Eh, danes o tem pogovorili in tudi še imamo predvidene više standarde, večjo sodelovanje, da bodo tisti, ki želijo azil, eh, dobili sprejem eh, na enak način v celi Evropski uniji, ne samo v nekaterih državah, tako kot danes. Eden od največjih problemov, ki je povezavi s tem in tudi problem zase je pravzaprav, je meja med Turčjo in Grčijo. To je pravzaprav težava, zato ker je to zunanja meja, meja in tam je največ migrantov, hud pritisk. E, imamo, e, lahko rečemo, tudi e, pogoje, ki so zelo zaskrbljujoči. Nadaljevali bomo strani komisije, da bomo dali podporo, strateško in tudi usmerjeno podporo, da bi pomagali tudi na področju politike na tem področju. Tudi finančno pomoč, nujno pomoč, pa tudi strokovno znanje na kraju samem in tudi v sodelovanju z agencijami Evropske unije. E, prišlo je do napredka, ampak veliko več je še treba storiti. Kar se tiče e, pravne migracije in upravičene, torej e, ne nedovoljene, ampak dovoljene migracije, lahko rečem, da e, računamo na vašo pomoč, da bomo razrešili tudi vprašanje prvotne pobude. Mi želimo določene ljudi, da bi prišli v Evropsko Evropsko unijo in tukaj delali, ampak takrat moramo omogočiti tudi njihovim družinskim članom, da se jim pridružijo, kajti drugače ti ljudje ne bodo prišli, čeprav jih potrebujemo, odšli bodo drugam. Mi imamo velike potrebe po dobro izobraženih ljudeh. Um, predvidevamo dialog v oktobru na to temo in e, dobro bi bilo, če bi vsi um, nadaljevali usklajeno, tudi o sezonskih delavcih se moramo pogovoriti in da bomo na koncu dosegli eh, dobro uredbo v zvezi s tem. Eh, mislim, da bi to tudi dobro eh, pasalo v vse, kar načrtujemo v jeseni, da bi omogočili tudi boljšo, boljšo mobilnost za študente in tudi raziskovalce. Vse to bi naj uh, pomagalo, da bi evropska migracija uh, se ustrezno uredila in da bi to tudi pomagalo eh, v gospodarskem razvoju. Na to finančni okvir, tukaj je predvidenih nekaj uh, poenostavitev in, um, in sicer za notranjo varnost in za migracijo in azil bi imeli dva um, deljena dela in uh, v zvezi s tem bi tudi prilagodili proračun. Uh, na to uh, bomo nadaljevali z um, modrimi mejami. Uh, In sicer eh, je to sistem vstopa in izstopa, tudi eh, registracija in eh, vse, kar je v zvezi z okrepitijo šengenskega prostora. Na to vprašanje Eh, področja izven Evrope, to je tudi zelo veliko vprašanje, eh, v, upra, pri medsebojnih odnosih je to zelo pomembno. Eh, imamo pogovore z Kosovo, z Moldovo, z Ukrajino in tako dalje. Vse to je zredno pomembno za potovanja, tudi z vizami, z poenostavitvijo vizumov, eh, tudi z eh, eh, kapetskimi otoki, z Azerbejdžanom, Armenijo. Gre tudi za poenostavitev vizumskega režima z Moldovo. In, uh, O tem bom tudi rade voljem nadaljevanje še odgovorila na vprašanja. Eh, zelo k malu upam, da bomo tudi se, eh, bomo lahko podpisali eh, ponovni prevzem z Turčijo in tudi z, bomo lahko na ta način razrešili problematiko, bomo pa še razpravljali o tem vprašanju v okviru splošne mobilnosti. V načelu smo se dogovorili o resort measure for dealing with situations where existing visa free travel from individual third country. Eh, v zvezi z mehanizmom o odlogu eh, in eh, tudi nadaljujemo v smeri boljšega mehanizma recipročnosti, da bi imeli prosto potovanje vseh državljanov Evropske unije. To je tudi oredba 531 Eh, in iz leta 2001, da bi imeli enotno vizumsko politiko. In eh, kar se tiče preteklega leta, eh, lahko rečem, da je bilo precej pritiska na države v Sredozemskem morju. Ob Sredozemskem morju letos še ni tako hudega pritiska, ladje pa kljub temu prihajajo predvsem na Malto in Lampeduzo, begunci še prihajajo. Okrepiti je treba Eh, pomoč v Severni Afriki in da bi se stvari eh, stabilizirale, ampak eh, še vedno pač begunci prihajajo na čovnih. Kar se tiče Frontexa, se trenutno obravnava nov program za Italijo in najpomembnejše je, da bi jih reševali pač v primeru, da pride do nezgod. In um, eh, trenutno se dela na predlogu, eh, ki bi omogočil eh, tudi ustrezno pomoč eh, za te ljudi. Eh, zelo sem zadovoljna, da dobro napredujemo pri modil, mo, eh, partnerstvu o mobilnosti z Libijo in Marokom. Eh, pri Libiji še vedno stvari niso posem jasne, ampak eh, volitve so predvidene zdaj po koncu tedne in pričakujem, da so stvari bolj normalizirali politike. Moram reči, eh, da smo eh, tukaj dosegli sporazum eh, in bo to veliko varnosti za naše državljane tudi pri letalskih letih. Danes popovdne bomo imeli poročilo v zvezi s Kanado na tem področju. Upam tudi, da bomo jeseni lahko nadaljevali z. Eh, različnimi predlogi, ki jih imamo na tem področju. Politični sporazum eh, bo tudi dosežen pri eh, direktivi o kibernetski kriminaliteti. Tudi nov kibernetski center se sedaj pripravlja in v začetku prihodnega leta bi naj začel delati ta, bi naj ugotovil različne oblike ogrožanja in koordiniral napore, ki bi naj torej, eh, eh, ki so eh, precejšna ogrožen, ogrožanja. Kibernetska grožnja postaja vse večja in širša in to škodi gospodarstvo, tudi dobrobiti državljanom in zato je treba na tem področju nekaj storiti, da lahko ljudje bolj sproščeno tudi uporabljajo internet, torej splet tudi nasplošno eh, moramo celotno področje eh, spleta v eh, bolje urediti in trenutno izdelujemo strategijo na področju kibernetske varnosti, tudi skupaj z Lady Ashton. To bi nam zagotovilo, da v kibernetskem prostoru stvari postanejo bolj jasne in bolj varne. Seveda moramo pustiti, da je splet prisoten, ampak moramo dovoliti, da je tudi in omogočiti, da je tudi delovanje na spletu bolj varna. Eh, na to eh, ministri za notranje zadeve in pravosodje bi naj sodelovali eh, tudi na področju zlorabe otrok. Tukaj je treba ustrezno delovati, da se uspešno kaznuje tiste, ki so tak zločin že storili, ki je dejansko odvraten. Kar se tiče zlorabe otrok, je globalna povezanost bistvenega pomena. Kar se tiče Europola, Eh, eden največjih projektov, tukaj eh, verjetno pričakujete tudi eh, moje besede, pripravljamo povečano pravno podlago. Tukaj gre tudi za policijski količ in torej izobraževanje za uradnike na tem področju. Prejšnji september smo začeli z novo mrežo za zavedanje, ki bo omogočilo, da bodo države dobile informacije tudi o najboljših praksah. Imamo osem delovnih skupin z eh, obravnavo različnih vprašanj. Eh, to, je, to so zadeve v zvezi z žrtvami, mm, eh, tudi Pričakujemo, da bomo v začetku prihodnega leta imeli nekatere sklepe in bomo lahko tudi tukaj uh, imeli korak naprej. Kar se tiče borbe proti uh, kriminalu, lahko rečemo, da imamo pos, uh, obdelavo direktiva, direktive o uh, ustreznem varovanju podatkov. Uh, Vse organizacije in vsi, ki eh, se ukvarjajo z vprašanjem varovanja podatkov, morajo imeti tudi ustrezno vlogo eh, pri konzultacijah, pri, so, pri eh, delu na tem področju. Kar se tiče skranjevanja podatkov, je tukaj potrebna, potrebno ustvariti pra, pravila, ki bi zajemala vse podatke in skranjevanje podatkov. Nekaj eh, zadev je tudi izredno pomembnejše, to je zakonodaja o konfiskaciji eh, in pa Idealno bi naj to bilo pripravljeno 2013 z prvimi poročili eh, borbe proti korupciji, eh, skupaj z ustreznimi priporočili za posamezno državo. V preteklem tednu, pred desetimi, leti, eh, desetimi tedni, je komisija pripravila novo strategijo za, za borbo proti trgovanju z ljudmi in sicer skupaj z direktivo Eh, ki je bila pred enim letom sprejeta za to področje. Eh, tukaj so združeni eh, različni napori, ki bi naj po možnosti prekinili trgovanje z ljudmi. To je bilo v kratkih besedah pravzaprav vse, kar sem želela predstaviti v kratkih besedah, zelo na kratko, zelo na hitro sem to predstavila, zato da bi dala možnost za vprašanja in odgovore in seveda bom rade volje poskušala odgovoriti na vaša vprašanja vprašanja. Eh, hvala lepa, eh, gospa komisarka, eh, za dejansko to, ta veliki lok, ki ste ga tu predstavili. Zelo dolg seznam imam ljudi, ki bi se želeli oglesiti in vprašati. Prosim vse, da se omejijo na dve minuti pri postavljanju vprašanj, drugače nam ne bo možno, da bomo eh, naše eh, točke dnevnega reda ustrezno obravnavali. Dejansko um, moramo imeti še dovolj časa za naslednje stvari, zato uh, prosim, da ste kratki. Gospod Busotil je prvi. Uh, hvala, gospa predsednica, hvala, gospa komisarka. Uh, tri točke v celoti se strinjam z vami uh, v zvezi s tem, kar ste dejali o Schengenu. Podpiramo uh, stališče komisije in hvala, da podpirate tudi naše stališče v zvezi s tem. Dejali ste, da upate, da bo cilj ciprško eh, predsedovanje eh, tudi prispevalo eh, k izboljšavam in kakšno je vaše mnenje, kakšna bi bila pot iz te zagate, ki jo imamo in Preden bo prišlo do odločitve na tem področju tudi v svetu, je treba še marsikaj storiti. Drugič, eh, v zvezi z migracijami. Prihajam iz države, ki je trenutno eh, direktno prizadeta zaradi dotoka beguncev in eh, sicer obstoja le dolg, zelo močan pravzaprav dotok, čeprav v preteklih letih je prišlo do omejitve. Sedaj je pa to ponovno, bi lahko rekli, izven nadzora in zato zato je položaj vedno bolj zaskrbljujoč tudi eh, strani eh, preprečevanja tragedij. Vi ste tudi dejali, da se dogajajo tragedije na morju, pa tudi eh, zmožnost držav za sprejem teh beguncev je omejena. Imamo 200 tisoč takih, ki so prišli v Nemčijo, pri nas jih je tisoč, ampak so razmerje, je to kot 200 tisoč v Nemčiji zaradi velikosti. Komisija in Evropa pravzaprav ne delujejo na tem področju za nas kot državo in za naše prebivalce. Je pa pomembno izvedeti, kaj misli komisija in kako nam lahko pomagate iz tega težavnega položaja. Ljudje pričakujejo, da bi Evropa nekaj storila. In tretjič, položaj v Romuniji. Eh, gospa komisarka, je nekaj, kar niste omenili, ampak eh, bilo je rečeno, tudi predsednik komisije je rekel, da obstojajo eh, velike skrbi na tem področju, da je. Eh, tudi gospod Dol je večkrat eh, povedal, da je zelo zaskrbljen eh, zaradi tega, da se v tej državi na nek način dogodil kudeta, državni udar na nek način. V štirih dneh so prve tri Eh, pozicije oziroma prvi trije funkcionarji tako rekoč odšli. In eh, to ima močan vpliv na pravosodje in na položaj sploh v pravosodju. In eh, tukaj je tudi vprašanje, kako je z členom 7 v zvezi z Romunijo, torej členom 7 pogodbe. Imamo še dve prošnji, zato še enkrat gospa Lopes je sedaj na vrsti. Um, uh, hvala. hvala. Zdaj delujemo v težkem obdobju. Hvala, ker ste prišli uh, danes k nam. Uh, morali bi se še večkrat sestati, da bi nam bolj podrobno razložili uh, točke, ki ste jih morda danes preveč na hitro preleteli. Morda bi septembra lahko imeli še kakšen sestanek da bi se podrobno pogovorili o prihodnem obdobju. V primerjavi s prejšnjim obdobjem bi rada povedala naslednje. Situacija nam je pokazala, da Evropa nima pravih odgovorov za situacije, katerim smo zdaj priče. Imamo problem s Schengenom, to je res. Ampak, ko govorimo, da ni bilo eh, dovolj nadzora v obmejnih državah, mislim, da nismo. Eh, dovolj dobro razložili tega, kar se je res zgodilo, eh, odkar eh, velja sistem Schengen. Še vedno ne vemo, naprimer, ali programi regionalne zaščite res odgovarjajo na potrebe ljudi. Ali je to primeren odziv na številčne migracije, ki. Eh, se pričakujejo. Evropa ima programe za to. Prav tako ne vemo, ne glede na to, ali gre za Malto ali Belorusijo ali Romunijo, pri kateri smo končali, eh, ne vem, eh, kakšna je situacija, ali je res prišlo do pomankljivega nadzora na mejah. Tudi ne vemo, kje so centri za pridržanje, kjer je največ prosilcev za, iz, za azil tukaj potrebujemo več uh, transparentnosti, boljšo analizo šengenskega sistema in tega vsega nismo prejeli. Zato so odgovori še vedno zelo šipki. Zgodile so se številne uh, tragedije, ki potrebujejo hitre odgovore in ne uh, tako, počasne, po, tako počasnega odziva, kot smo ga sposobni zdaj. Eh, septembra bi morali še enkrat priti v ta odbor, morali bi razložiti, kakšne so pomankljivosti našega delovanja in kje je Evropa še šipka. Hvala. Eh, eh, hvala lepa, gospa Vikström iz skupine ALDE. Hvala, gospa predsednica. Kot veste, smo zdaj v zadnji fazi pogajanj za Dublin 2. In eh, sedaj je popolnoma jasno, da ko bo uredba sprejeta, eh, bomo imeli dejansko izboljšano uredbo Dublin. S tem bomo imeli več pravne jasnosti in več zaščite za tiste, ki eh, želijo azil, torej za azilante. In to bo pravzaprav izpolnjen cilj. Ampak Dublin ni inštrument solidarnosti. In, Zadnje leto ste v decembru, se mi zdi, izdali neke vrste sporočilo eh, o solidarnosti. Ampak Dublin ne bo nikoli eh, inštrument za solidarnost. Eh, to mi je žal. In žal mi je, da je Dublin osnovan pravzaprav tako, da ne daje pravično možnost za razporeditev azilantov po Evropi. Pravzaprav je pa potrebno več solidarnosti med državami članicami, da se pomagalo tistim državam, kot kot je bilo že rečeno z moje kolegice, eh, ki so pod močnim pritiskom. Jutri bomo eh, glasovali o mm, eh, agendi 3, tudi v zvezi z azilom so amadmaji v zvezi s tem vprašanjem, da bi se mm, omogočilo prihodni premislek o razvoju pravičnega mehanizma za porazdelitev in komisarka bi lahko povedali, ali eh, se predvidevajo določeni ukrepi, eh, ki bi jih eh, sprejeli, da bi zagotovili neke vrste enakomerno porazdelitev naslednjič, ko se bo evalviralo dablinsko uredbo. Pač, poleg tega, Eh, se popolnoma strinjam z vašim mnenjem v zvezi z Schengenom, pa to je druga stvar. In čas mi je potekel. Hvala lepa. Eh, gospod Albrecht. Ah, eh. Moj, oprostite, vaše ime mi manjka. Eh, najprej gospod Albrecht in potem imate besedo vi. Torej, eh, hvala lepa. Želel sem eh, samo povedati nekaj besed v zvezi z reformo direktive o zadrževanju in zbiranju podatkov. Vprašanje. Eh, kako razrešuje nemška eh, zvezdna policija eh, posamezne in število primerov. Če nimamo te direktive sprejete, je pač še problem v Nemčiji se kaže, da imamo 54 odstotkov razrešitev za medbrežne oblike zločinov, pa jih je. Pa je 65 in eh, pri otroški 81 eh, odstotkov je razrešenih eh, primerov otroške pornografije. In moram reči, da pričakujemo, Eh, izboljšava na tem področju. Eh, Nemčija želi implementirati to direktivo čim prej. Eh, mislim, da je to pravilna pot, ampak z političnega stališča gledano sem zaskrbljen zaradi reforme direktive, ki se jo poriva v prihodnost in nek. In Želo, zelo bi me veselil, veselilo izvedeti, kje so razlogi, eh, da se ne reformira i zasebnosti eh, in eh, sem tudi za prenovo varovanja podatkov. Če se tako dolgo zavlačuje s tem, prihaja tudi do tega, da imamo določene probleme Eh, če so kakšni drugi razlogi, dobro, ampak morali bi eh, tudi eh, čakati še na razsodbo Evropskega sodišča o primeru, ki je sedaj pred sodiščem in ki ga je predložilo visoko sodišče iz Irske. Moramo ugotoviti, kako bo razsodilo Evropsko sodišče, preden bomo sprejeli novo direktivo in preden bomo nadaljevali z reformo. Hvala. Eh, gospod De Jong. Ja, <clears throat> eh, Hvala, gospa predsednica. Tri točke bi omenil. Prvič, eh, komisarko, to ne bo začudilo. Prvič gre za korupcijo. Pred kratkim eh, sem se eh, pogovarjal v zvezi z Grčijo. Eh, izgube v Grčiji se predvideva na 20 milijard zaradi korupcije. In vidimo iz tega, da je korupcija nekaj, kar poglablja sedajno krizo. Vprašal sem, kaj bi se dalo storiti. Ima eh, obstoje neke vrste roadmap, ampak mogoče bi na komisarka lahko povedala nekaj več v zvezi s tem. Eh, sem pa imel vtis, da to, kar se predvideva v prihodnje, ne bo zadoščalo in to je izredno veliki ziv za komisijo in sprašujem se, eh, kako. Um, Eh, je možno tu nadaljevati, eh, gre za ogromno denarja, grški pristojni organi morajo eh, vedeti, da se morajo dejansko aktivirati in to tudi razložiti prebivalstvo, 20 milijard. Tukaj ne gre samo za to, da se ne plačuje davke in da gre za črno ekonosivo ekonomijo, ampak vprašanje je, ali tudi vaše delo stoji pod tem predznakom in se vpliva na zaradi tega. In drugič, pred kratkim sem eh, poslal tudi dopis vam kot komisarki, pa tudi drugim, eh, v katerem sem želel opozoriti na zločine, mm, eh, ki prizadenejo zlasti majhne podjetnike, da obsojajo različne registri, ki sploh ne obstojajo, tako rekoč, da gre za različne mm, oblike. Eh, kriminala, ki eh, bi ga lahko imenovali business to business. In še zadnja točka, eh, v parametru smo tudi razpravljali o tem, to je položaj delavcev v, in izkoriščanje delavcev v mnogih državah. Evropske unije. Obstoja povezanost med izkoriščanjem ljudi in eh, trgovanjem z ljudmi? Ali boste oboje obravnavali, ne samo um, trgovanje z ljudmi, pač pa tudi uh, drugo? Tako je, jo. Preden prosim gospod komisarko za odgovore, bom najprej eh, prosila še gospoda Koelja, ki je odgovoren za dosi Schengen, da poda svoje komentarje. Najlepša hvala, gospa komisarka, da ste prišli danes k nam. Hvala za vaš govor. Strinjam se z vami, upam, da uh, blokada ne bo uh, se nadaljevala. Želim, da veste, da smo pripravljeni v Evropskem parlamentu tudi delati za to, da se premaknemo naprej. Uh, smo pa razočarani uh, nad prvim govorom ciprskega predsedstva v Štrasburu to ni bil najboljši način za začetek novega obdobja na tem področju. Uh, raje uh, pravil ne bi spreminjali, ampak bi jih uh, posodobili in izboljšali, da bi države članice dobile nove pristojnosti. Želimo si uh, rešitve skupnosti tukaj na strani parlamenta. N si ne bomo prizadevali uh, zato da bi eh, bil omogočen nadzor na notranjih mejah brez nege evropske ocene in evropskega pristopa. Ne razumem, zakaj so države članice tako pripravljene uvajati nove ukrepe na področju varnosti. Naprimer, tukaj imamo paket uh, o pametnih mejah in tako naprej. In zakaj si ne prizadevajo bolj za prost pretok oseb? Tukaj v Evropskem parlamentu nismo pripravljeni delati na novih varnostnih ukrepih, če se ne bo zaščitil prost pretok oseb. Pa še eh, SIS. Pripravljeni smo eh, se ukvarjati s tem vprašanjem še naprej. Test je bil pozitiven, ampak v Evropskem parlamentu nismo prejeli nobenih. Eh, podrobnih informacij, nobenih rezultatov raziskave in če nam lahko tukaj kaj več pove, se bomo zelo hvaležni. Hvala. Zdaj bomo zaključili s prvim krogom, potem se eh, bo javilo še kakih deset poslancev in poslank. Eh, gospa komisarka, prosim vas za odgovore na vprašanje v prvem krogu, potem pa bodo imeli poslanci še po minuto na voljo. Hvala, skušala bom biti kratka. Eh, seveda bom z veseljem prišla nazaj septembra in takrat bi lahko razpravljali samo o posameznih temah in ne tako na široko kot danes. Glede Schengna, gospod Busutil, nimam novega predloga v glavi, ampak če bomo delali skupaj z gospodom Koeljom, gospod Weber in uh, osvetlili naša uh, nasprotja uh, in se pogovorili tudi z državami članicami in novim predsedstvom, morda bi uh, Eh, bilo po poletju možno eh, tukaj eh, najti pot naprej. Strinjam se z ambicijami parlamenta, tukaj nisem spremenila svojega stališča, ampak mm, morda še obstajajo načini za izhod iz te blokade. Trenutno stvari izgledajo slabo, nisem zelo optimistična, ampak skupaj s sodelavci bomo skušali najti rešitev, bomo tudi v tesnem stiku s parlamentom. Eh, kaj ti Schengen je treba okrepiti in to na pravi način. To, kar imamo zdaj na mizi, pa gotovo ni dovolj. Glede Romunije, gospa podpredsednica Redingova je podala kar nekaj izjav v zvezi s tem, zelo nas to skrbi eh, na strani komisije. V sredo, ko se bo sestav kolegi, bomo razpravljali o Romuniji eh, skupaj s vsemi komisarji, kajti tudi mi smo zaskrbljeni kot vi. Eh, in uh, demokratične institucije je treba spoštovati. Ne sme se to urejati na nek uh, notranji način. Glede Malte se zavedam resnosti situacije. Vem, da vsak dan prihajajo čovni. Komisija poskušala zagotoviti denar in pa uh, znanje. Uh, vša se trudimo za projekte preseljevanja ljudi z Malte v druge države. Uh, ampak to je odvisno tudi od dobre volje drugih držav. Eh, to bo najbrž tudi na, eh, na dnevnem redu neformalnega srečanja eh, o migracijah. Takrat se bomo sestali z ministri in se pogovorili o tem, kaj lahko naredimo za podporo Malti. Gospa Romero Lopez, pred enim mesecem smo objavili prvi zdravstveni pregled Schengna. Ta je bil poslan isti dan parlamentu in sicer vašemu predsedniku. Eh, to bomo naredili vsakih šest mesecev, da bomo eh, eh, zelo transparentni glede Schengna. Vem, da Evropski parlament to skrbi, treba jo opredeliti, kje so se pojavili problemi v zadnjih mesecih glede Schengna, kje so še izzivi to je javno poročilo in tam lahko preberete o enajstih eh, primerjih, s katerimi smo se ukvarjali v zadnjih šestih mesecih. Gospa Wikström, strinjam se z vami. Hvala za delo, ki ga upravljate na področju Dublinske uredbe. Tudi sama si želim mehanizem za odlog. Ni ga zaenkrat, ampak želimo si, da bi bil čimprej vključen. Pripravljamo Eh, neko sporočilo o skupnih prošnjah za azil za naslednje leto. To bo vključeno v štokholmski program. Eh, ne moram reči, da države članice to zelo podpirajo, ampak vsaj na dnevnem redu imamo to točko in začeli bomo z razpravami o tem in potem videli, kaj se da narediti. To bo en način, kako bi lahko rešili ta problem, tudi v smislu skupne solidarnosti. Eh, zelo podpiram tudi vaš prispevek k eh, solidarnosti na evropski ravni. Potem eh, podatki in direktiva o zadrževanju podatkov, gospod Albrecht. Informacije kažejo, da smo na strani komisije opredelili številne slabosti in pomankljivosti v trenutni zakonodaji, ko gre za obseg uredbe oziroma direktive, kdo ima dostop do podatkov, dolžina zadrževanja podatkov pa tudi glede stroškov. Torej, številne pomankljivosti obstajajo, ki jih je treba izboljšati. Eden največjih problemov pa je obseg. V direktivi uh, o e-zasebnosti uh, ta uh, državam članicam daje možnost, da se ukvarjajo s splošnimi uh, skrbmi in ta razkorak je še treba zapolniti. Treba ga je razširiti tudi na uh, direktivo o. Uh, Eh, elektronski zasebnosti. Ta eh, direktiva se pripravlja za revizijo, to se ne bo takoj zgodilo, ampak vse skupaj treba gledati tudi v luči splošnega napredka eh, direktive o varstvu podatkov. To je vse povezano. Zavedam se tudi primera na irskem sodišču, ne vem, kdaj se bo to rešilo, verjetno čez kako leto. In, uh, bomo videli, kako bo potem ta rezultat vključen v celoten proces. Gospode Jon, korupcija, delo poteka eh, glede priprave poročila za naslednje leto. Vključili smo številne strokovnjake v državah članicah. Korupcija vsekakor spodkopava zaupanje v demokratični sistem. Eh, to je še posebej kritično v času gospodarske krize, ko se izgubi toliko denarja. Omenili ste primer Grčije, so pa še drugi primeri. Eh, s korupcijo v Grčiji se ukvarjajo delovne skupine, delovna skupina, ki se ukvarja posebej z Grčijo. Eh, in to skupino smo vzpostavili v direktoratu za notranje zadeve. Eh, v poročilu za naslednje leto bodo vključene vse te teme in naslednje leto bomo morda lahko povedali kaj več potem pa še eh, delodajalci in ljudje, ki so izkoriščani, seveda se ukvarjamo tudi s tem. Imamo uh, direktivo za sankcije proti delodajalcem, ki se izvaja v državah članicah, imamo tudi uh, strategijo za uh, boj proti trgovanju z ljudmi. Uh, države članice pa morajo narediti še več na tem področju. Gospod Koeljo, sistem SIS. Uh, Eh, kot ste rekli, rezultati še niso javno znani. To pripravljamo in čez nekaj dni eh, pred počitnicami boste že dobili rezultate študije. Hvala. Hvala. Zdaj pa prosim eh, še vseh deset članov, ki bi radi spregovorili, da govorijo samo po eno minuto, potem pa bo komisarka podala še zadnje odgovore. Eh, komisarka nam je tudi zagotovila, da lahko z razpravo nadaljujemo septembra. Eh, gospa Giljomi je naslednja na vrsti, izvolite. Euh, eh, imela sem zelo dolg seznam točk, vendar pa ste že pri nekaterih točkah povedali, da je prišlo do napredka, da je delo v okviru trilogov dobro potekalo, kar tudi drži, vendar pa mislim, da. Eh, mora MOTU poštevati tudi sodelovanje članov odbora LIBE. Eh, če bo ta sistem še naprej imel velike težave, potem se bojim, da bo dodana vrednost tega novega besedila, eh, ko bo sprejeti in medinstitucionalno proučen, da ta dodana vrednost ne bo ustrezala temu, kar smo pričakovali pri azilnem svežnu. Eh, in bojim se, da ne bo neke nove dodane vrednosti. To lahko rečem potem, ko sem pregledala te, ta splošna besedila. Kako vi gledate na to stvar? Eh, sploh ne vem, ali bom lahko eh, slišala vaš odgovor, zaradi tega, ker moram iti v trilog oziroma na razpravo glede Dublina. Hvala, gospa Sargentini. Hvala, gospa predsedujoča. Dve temi bi rada izpostavila. Kar se tiče Romunije, eh, razumela sem, da mora eh, komisija pripraviti poročilo napredku naslednji teden. Zanima me, ali eh, lahko komisarka pove, kaj je vključeno v ta poročila o napredku, posebej za Romunijo me zanima. Potem druga stvar, mislim, da bi ta odbor moral poročilo o napredku za Romunijo, morda tudi za Bolgarijo, še posebej pa za Romunijo postaviti na dnevni red. Potem pa še zadrževanje podatkov. V uh, časopisu FAS smo uh, prebrali, da ste malo uh, pozni z uh, direktivo. Uh, piše pa, da bo. Uh, Eh, sprožil nek postopek proti Nemčiji. Eh, potem pa je bilo rečeno, da ste umaknili ta predlog. Torej, kako eh, boste to uredili in potem dokdaj boste pripravili direktivo. Nemčija je povedala, da direktiva o zadrževanju podatkov ni jasna, njen cilj ni jasen. To je velik eh, problem, ki zahteva spremembe. Z vaše strani nimamo več veliko časa in ne bi bilo pravično, če bi Nemčija tu utrpela kakšno škodo. Hvala, gospod Papa Nikolav. Hvala, gospa komisarka, ker ste še enkrat prišli k nam, eh, še pred počitnicami. Tri točke bi izpostavil. Postopki za azil v Grčiji. Eh, veste, da nam zelo manjka denarja v naši državi. Imamo tudi nekaj eh, sredstev, eh, ki še niso bila sprožena, torej ki še čakajo na strani komisije. Vi ste ta problem pustili še odprt. Ali lahko povežemo ta sredstva z najemanjem novih oseb, novih uradnikov v Grčiji, pravzaprav nimamo niti dovoljenja, da eh, najamemo nove ljudi, niti denarja. Potem eh, problematična situacija eh, glede človekovih pravic v Grčiji, s tem se strinjam. Moram pa povedati, da so se povečale tudi številke migrantov iz Turčije in se je zato situacija poslabšala komisija je podala določene pobude, ali na tem področju obstaja kaj novega, bomo dobili še kakšno pobudo Evropske komisije. Imamo že neke pobude, ampak rezultatov eh, krčenja teh tokov pa še ni. Eh, ne uspe nam zmanjšati pritoka migrantov. Pa še eh, sporazum o vračanju s Turčijo. Vem, da bomo o tem razpravljali še s gospodom Manservisijem. Zanima pa me, eh, kako je to povezano z dialogom o vizumih. To je torej politično vprašanje, ampak ali lahko najdemo kak način, kako bomo ta eh, sporazum, ki ga imamo z Grčijo iz leta 2002, kako lahko to uporabimo, dokler eh, ne bo sprejet sporazum. Potrebujemo nek način komunikacije s Turčijo. It's okay. Hvala. Gospa Keller je naslednja, izvolite. Schengen, uh, ne bom spraševala o Schengenu, ker uh, so to naredili že vsi, glede pametnih meja pa bi rada izpostavila, da pravzaprav sploh še ni bilo jasno, za kakšen namen se bodo uporabljale te pametne meje. Ne vem, ali je prišlo do kakega večjega napredka v razpravah. Nisem prepričana, oziroma ne vem, kaj bo predlagano in ne vem, ali bi bilo dobro to predlagati, preden bodo notranje meje dovolj uh, svobodne in preden uh, predlog ne bo dovolj jasen. Potem reševanje na morju. Omenili ste, da je to za komisijo zelo pomembno in to podpiram. Eh, Svet Evrope je pripravil poročilo o tem, imajo tudi nekaj zaključkov in priporočil in ta kažejo, da. Uh, nadzor ni bil eh, problem. Eh, takrat so vsi vedeli, kje je tista ladja, ampak nihče ji ni šel na pomoč. Eh, zanima me, ali boste podali kak nov predlog glede tega, kako v praksi uresničevati priporočila Sveta Evrope, da bi izboljšali odgovornost. In tudi v tem primeru je treba poiskati odgovorne. Hvala. Hvala, žal mi je, da. Uh, vas silim, da morate biti tako kratki. Gospod Brons, eh, slišali smo, da je treba pritegniti usposobljene delavce iz tretjih držav. Eh, Evropska unija ima eh, že veliko dobro izobraženih delavcev, ali jih res potrebujemo še od drugod? In ali je tudi primerno in pošteno, da tiste, ki so se izobraževali, um, v tretjih državah in ki so dosegli uh, uh določeno stopno izobrazbe, še posebej na področju medicine, da jih iz uh, tretjih držav uh, pritegnemo sem. Potem pa še uh, nedokumentirani migranti na grško-turški meji. Ali smo lahko uh, prepričani, da ne bodo dobili azila tisti, ki prihajajo iz nevarnih držav. Hvala.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 Eh, hvala tudi za njeno odprtost, ko govori z nami. Eh, govorili smo o situaciji v Romuniji in zato sem prosil za besedo. Komisarko, prosim, če pripravijo nujno analizo situacije. Ta analiza mora biti eh, objektivna, ne sme biti pristranska in sicer mm, mora jasno pokazati, kaj se dogaja v Romuniji treba je zagotoviti, da bo demokracija ponovno zavladala v Romuniji. E, končala se je prez, predsedniška diktatura, pravzaprav diktatura predsednika Baseskuja. In to, kar se je zgodilo, e, se je zgodilo. Eh, znotraj eh, norm strani strank eh, stvari so se zelo na hitro spremenile, to je res. 29. julija bomo imeli referendum in Romuni bodo potrdili ali zavrnili te spremembe, do katerih je prišlo. Zaenkrat pa želim povedati samo naslednje nihče ne bo uh, uvajal oziroma niti tega namena, da bi eh, vplival na pravosodni sistem. Ta je še vedno svoboden in to je najpomembnejši element uh, romunske države. Ne tako, kot se je dogajalo v prejšnjih treh letih in pol, ko je bil predsedniški oziroma ko je bil pravosodni sistem podvržen uh, predsedniku Basiskuju vi v Evropi morate določiti eh, resnico. Eh, o Romuniji ne moremo razpravljati v tej kratki urici, ki nam je tu na voljo, zato bodo še druge priložnosti. Gospod Antonescu. Gospod Antonescu. Hvala, gospa. Uh, predsedujoča, tudi sama bi rada omenila situacijo v Romuniji, podala nekaj komentarjev. Moram se odzvati na besede kolega, bom pa uh, zelo kratka. To, čemu smo danes priča, je kršitev eh, temeljnih pravic v Romuniji. Eh, ne spoštuje se ločevanje oblasti, neodvisnost in Ne moremo govoriti o tem, da se ponovno uvaja demokracija v Romuniji, kot je rekel kolega. Če lahko v petih dneh zamenjate predstavnika parlamenta, ombudsmana, eh, predstavnike vlade in eh, če s pomočjo eh, vladnih odločitev spreminjate celotno postavitev, ali je to demokracija? Kopenhagenski kriteriji so bili uh, uh, predpogoj za vstop Romunije uh, v Evropsko unijo, torej vladavina prava, človekove pravice, to se mora spoštovati. In kako lahko dopuščamo tako situacijo v uh, državi članici EU, ko prihaja do takšnih kršitev? Hvala. Prosim vse, da ne bi nadaljevali. Eh, s to razpravo. Iz mačarskega primera vemo, kako eh, zapletene so te razprave. Zato bo še čas. Eh, dobili bomo poročilo in bomo potem razpravljali o tem tudi še v tem odboru. Hvala. Ker imamo premalo časa, bom svoje vprašanje pustila za september. Najlepša hvala. Hvala. Zdaj pa gospa Jimenez. E, eh, si. <coughs> Buenas tardes. E, que... Hvala. Rada bi se zahvalila gospi komisarki za njeno pripravljenost in tudi odločenost, s katero brani vse prednostne naloge evropskih državljanov, kot je naprimer šengensko področje. Komisarko želim tudi vprašati naslednje. Eh, strokovnjaki za terorizem so zaskrbljeni zaradi povezanosti med terorizmom in organiziranim kriminalom, ki eh, eh, se povečuje v državah povezanih z arabsko pomladjo. Zanima me, ali veste, kakšna je situacija in kako to vpliva na države, ki imajo morsko mejo z državami na jugu sredozemlja. Potem potem eh, ste rekli, da nam boste na začetku naslednjega leta dali več informacij o eh, žrtvah eh, terorizma in o podpori za nje, kajti spremenila se je mreža pomoči za te žrtve. Prosim vas samo, da ostanete na preži, da ostanete aktivni na tem področju, da bomo lahko resnično pomagali vsem žrtvam. Hvala. Hvala še gospa Koraca Bild. Hvala, zelo kratka bom. Hvala, komisarka, za vašo predanost in dobro delo. Osredotočila se bom na vizume. Omenili ste pogajanja glede klauzule o odlogu in pa uh, možnih zlorabah liberalizacije vizumskega sistema za Zahodni Balkan. Želim vas vprašati naslednje. Eh, reagirali ste zelo uh, na hitro in zelo dobro, ko je prišlo do prvih eh, zlorab. Zanima me, uh, kakšno je sodelovanje z državami s prejemnicami. Potem pa še vizumi s Turčijo. Uh, poznamo uh, politično stagnacijo na tem področju. Uh, vem, da si želite uh, zagnati ponovno ta proces, želite uh, Eh, se premakniti naprej, eh, doseči nekaj za turške študente in poslovneže. In zanima me, kakšna je trenutna situacija, kajti to je zelo pomembno za napredovanje na področju vizumov. Hvala. Hvala. Videla sem, da je gospa Gijom morala oditi. Eh, komisija je zelo pletena v trialoge nekaj napredka je bilo doseženega, ampak eh, še vedno obstajajo eh, problemi v različnih trialogih o azilu in strinjam se s parlamentom, da moramo zagotoviti, da bomo dosegli neko dodano vrednost in napredek na tem področju. To bodo zelo težavna pogajanja, ki bodo potekala jeseni. Gospa eh, Sargentini, poročilo CVM bo predstavljeno 18. julija. Eh, to je odgovornost eh, drugega direktorata, s tem smo se ukvarjali tudi v našem direktoratu, ampak sama nisem pristojna za, za to in uh, verjamem, da bodo tudi nedavni dogodki zapisani in odraženi v tem poročilu. Potem uh, kršitev Nemčije, kot je rekel gospod Albrecht, uh, čeprav se ni strinjal s tem, pa razumem pravne. Uh, razloge. Nemčija bo dobila dve leti za izvajanje eh, direktive, ki je bila sprejeta leta 2005. E, dve leti je dobila takrat eh, in potem teh pravil ni spoštovala. Vsaka država je dobila pač to obdobje in če bi se tako prilagajali posameznim situacijam, bi vse skupaj zelo dolgo trajalo. Države članice nimajo, niso pripravljene eh, spreminjati in izboljševati direktive če bi nam uspelo direktivo izboljšati tako, kot eh, eh, bi se morda dogovorila eh, mi dva, to še vedno ne bi bilo dovolj. Države članice morajo to sprejeti in direktivo začeti izvajati. Gospod Papa Nikolav. Da, zavedamo se problemov v Grčiji. Eh, v sredo se bom sestala z novim ministrom iz Grčije, z njim bom razpravljala o tem, kako poteka akcijski načrt in kako bi lahko še eh, pomagali Grčiji, zdaj, ko je vlada že trdno zasidrana. Eh, zavedamo se problema absorpcijskih kapacitet in pa zaposlovanja. Na strani komisije je še nekaj denarja, ampak problem je z absorpcijo. To si bomo ogledali. In uh, ogledali si bomo tudi, ali se spoštujejo uh, mednarodni sporazumi. Pa še glede Turčije, če bomo dosegli dogovor glede ponovnega sprejema, bi bilo to zelo dobro. Eh, zdaj so prejeli ta sporazum, rekli so, da ga bodo podpisali dialog bo še potekal, delamo tudi na načrtu za to področje v mestnem času, pa moramo poglobiti sodelovanje s Turčijo. Mislim, da lahko oni eh, naredijo še več, eh, do zdaj so že dobro sodelovali, ampak vseeno bi morali narediti več za ukvarjanje s tem problematičnim vprašanjem na mejah. Eh, pametne meje, gospa Keller, dve temi sta. Tukaj gre za olajšanje registriranih. Eh, potovanj, torej da bi dobili uh, večkratne vizume, naprimer. Drugi pa bi bil sistem vstopa in izstopa oziroma izhoda, namesto da uh, se potne liste štemplja, bi jih zdaj obdelali elektronsko. Uh, do jeseni bomo pripravili različne ideje in jih tudi predstavili. Uh, Potem glede Frontexa, tukaj obstaja nova uredba. Frontex eh, bo zaposlil osebo, ki eh, se bo ukvarjala s človekovimi pravicami. In nova regulacija, nova uredba Frontex jasno kaže, da vsaka država eh, članica, ki sodeluje v operacijah Frontex, mora spoštovati mednarodne konvencije in človekove pravice. Mm, sicer pa to državo lahko začasno izključijo oziroma odložijo njeno sodelovanje. Gospod Brons. Eh, potrebujemo eh, eh, nove delavce, visoko kvalificirane delavce iz tretjih držav. Obstaja velika brezposobnost na določenih področjih. Države članice pa se bodo same odločile o zaposlovanju teh ljudi. Komisija ni prisotna za to, lahko pa poenostavimo postopke. Potrebujemo naprimer zdravstveno osebje, inženirje in podobno glede nedokumentiranih prosilcev za azil, to je problem. Eh, vendar eh, ljudje, ki delajo na tem področju, imajo veliko znanja. Eh, in to se ugotovi oziroma poreklo osebe se ugotovi, čeprav ta nima seboj dokumentov. Gospa Jimenez, ki ste omenjali terorizem ta povezava med terorizmom in organiziranim kriminalom ni tako velik problem, kot eh, ste rekli. Je sicer problem, še posebej v Sahelu. Eh, tam bi lahko prihajalo do eh, večjih povezav. Ampak to je predvsem v pristojnosti visoke predstavnice Eštonove in pa uh, odgovornega za boj proti terorizmu gospoda Dekerkovijeja. Uh, in uh, on vam bo lahko bolje odgovoril na ta vprašanja. Gospa Bild, uh, vizumi za Balkan, tukaj smo dosegli uh, dober napredek, komisija dobro sodeluje z državami in vladi na Kosovo smo ravno uh, dali akcijski načrt, če vedno pa prihaja do poročil iz vaše države, iz Bosne, naprimer iz drugih držav o kršitvah. Eh, Frontex nam bo podal jasne številke o eh, situaciji posod po Evropi in tako bomo lahko videli, kako olajšati potovanja za številne popotnike. Kriminalne mreže eh, veliko služijo na račun ljudi, ki prihajajo iz bolj oddaljenih regij. Glede Turčije želimo kar se da uporabljati vizumski zakonik države članice Turčije pozivamo naj to storijo. Veliko se lahko še naredi, lahko uh, eh, naprimer ukinemo pristojbine za vizume za študente, za poslovneže in tako naprej. Uh, vendar pa moramo imeti neko, nek skupen seznam dokumentov, ki jih uh, ljudje potrebujejo. Lahko tudi povežemo centre za uh, prosilce za vizume. Uh, in lahko tudi izdajamo vizume za večkratne vstope. Tukaj je torej že bil dosežen napredek, ni ga bilo še dovolj, ampak gremo v pravo smer in poteka tudi dialog o povečani mobilnosti eh, med EU in Turčijo. Vizumski dialog se bo začel jeseni in takrat eh, bomo še pregledali standardne postopke, ki jih uporabljamo pri dialogih eh, s posameznimi državami. Gospa predsedujoča, upam, da sem odgovorila na vprašanja, čeprav bolj na hitro. Eh, jeseni pa bom z veseljem spet prišla eh, v vaš odbor. Najlepša hvala. Eh, hvala, da ste omenili toliko različnih stvari v tako kratkem času. Torej, hvala lepa in želim vam prijeten dopust. Zaslužili ste si ga. ki je novi. E, dobro, e, sedaj nadaljujemo z naslednjo točko dnevnega reda. To je izmenjalni in program in spremljevanje, spremljevanje e, dejavnosti e, Perikles 20 in sicer je to program za borbo proti ponarejanju za zaščito evra. Najprej bomo počakali eno minuto, na to bo pa gospa McIntyre eh, lahko predstavila to temo. Eh, prosim, da zapuščate prostor tiho, da bomo lahko nadaljevali z delom na tej točki this program, uh... program Pericles eh, bo prenehal eh, delovati eh, ob koncu 2013 in naslednji program na tem področju bo omogočil financiranje nadaljevanja tega programa. Zato je potrebno tudi pridobiti soglasje parlamenta in gospod Demera je poročevalec. Zdaj pa prosim gospod McIntyre, da bo bo predstavila to temo. Upam, da so že vsi zapustili prostor, ki to želijo. In sedaj, gospa Mentgintar, imate besedo. Hvala, gospa predsednica. Najprej eh, bi se želela zahvaliti poročevalcem v Senci za njihovo podporo in pomoč. Zlasti se zahvaljujem tudi sekretarijatu, eh, ki mi je omogočil, eh, da sem bolje obvladala začetek izdelave tega poročila. In zlasti gre tudi za delo skupine strokovnjakov, ki so se ustrezno odzvali eh, na moj osnutek eh, programa. Eh, Perikle so mogoče sodelovanje med nacionalnimi, evropskimi in mednarodnimi pristojnimi organi, ki so odgovorni za borbo proti ponarejanju evra. To je program z majhnim proračunom. Približno en milijon evra je na razpolago na leto in komisija želi prenoviti program od leta 2014. 2014 naprej. E, približno v letu 2000-2001 je bil program e, začet in e, gospod Schmidt je bil takrat odgovoren za to delo. Zelo zanimivo je njegovo poročilo, ki ga je takrat predložil. In sicer je poskušal uporabiti finance na področju, kjer bi dosegli največji učinek s tem. In lahko boste videli, da sem se tudi v svojem osnutku poročila veliko sklicevala na to in poskusila to uporabiti. V leti 2001 eh, je bila vloga parlamenta bolj svetovalna, sedaj je pa to zadeva eh, kjer tudi parlament soodloča in parlament ima zelo bistveno vlogo predlog komisije je po mojem mnenju eh, pustil določena področja preveč eh, nejasna eh, in pred predlagam, da pravzaprav se lotimo tega programa tako, da se maksimizira pravzaprav eh, v, eh, ta eh, izkoristek teh financ. Eh, cela vrsta eh, dejavnosti je, eh, ki eh, se pa želi, ki se želi obravnavati. In eh, to pomeni, da bi ta denar zelo na široko eh, zelo na široko uporabili in bi uh, veliko storili, ampak nič uh, zelo uh, intenzivno. Uh, področje, kjer je veliko Eh, razprav predvideni, predvidenih in bo tudi veliko mogoče nasprotnih mnen, je eh, odstotek sofinanciranja. V svetu je dosti eh, nestrinjanja in lahko se zgodi, da bomo še veliko govorili o tem. Imam pa občutek, da zaradi tega, ker so finance omejene, bi eh, zmanjšali mogoče eh, ta del sofinanciranja, da bi lahko eh, več storili in da bi na ustrezni ravni tudi dosegli ma precej v izjemnih primerjih, da bi imeli tudi do 80 odstotkov. Eh, mislim, da ni potrebno reči več na tej stopni, bi pa bila vesela, če bi mi povedali eh, več strani poročevalcev v senci. Hvala lepa. Najprej eh, bom prosila cipersko predsedstvo, če je predstavnik prisoten, da nam pove nekaj v zvezi s tem. Gospod Aleksandar Panajotu je med nami, kolikor vem, da in prosim vas, da poveste nekaj eh, besed. Eh, želimo eh, poudariti, da smo dobili strani Koreperja mandat, da bom začelo naše predsedstvo sodelovati in delati na tem vprašanju tudi v prvi obravnavi in eh, bomo poskušali doseči čim več. Hvala lepa. To je mm, bil zelo kratek komentar, zelo koristen. Za komisijo dajem eh, besedo gospodu Čovo iz OLAFA, eh, če imam pravilne podatke če je gospod Ol, uh, Čov tu. Hvala uh, predsednicam, da ste dali besedo komisiji. Uh, in uh, Olafu, tako rekoč, sem, mi smo. Uh, pristojni za zaščito evra in delamo tako rekoč kot služba komisije in um, mislim, da smo uh, prebrali in lahko pozitivno ocenimo poročile o gospe McIntyre. Eh, dejansko je potrjeno, da je nujno nadaljevati program Perikles po letu 2013. Eh, napredek je precejšen, ampak nekaj točk je, eh, pri katerih bi želeli slišati tudi razpravo v parlamentu, v odboru Libe. Prva točka eh, je vprašanje omejenih virov. Eh, trenutni program Perikles, eh, pa tudi Perikles 2020, to je nadaljevanje programa, kot ga predlaga komisija, ima omejene vire. In zato mislimo, mm, da bi bilo dobro, če bi imeli eh, multidisciplinarno udeležbo. Kot eh, veste, je vprašanje eh, borbe proti ponarejanju evra izredno pomembno vprašanje, seveda tudi na področju organiziranega kriminala in eh, treba je zagotoviti eh, možnost, da eh, ustrezno sodelujejo tudi sodniki in pa toživci in tako dalje. To je pomembno za vas program, tudi policijsko delo je izjemno pomembno. Vsi igrajo važno vlogo v borbi proti ponarejanju komisija eh, dejansko predlaga zlasti, da bi nadaljevali eh, z trenutnim eh, sofinanciranjem periklesa 80 odstotkov le v izjemnih in upravičenih primerjih, kjer je to v našem letnem programu eh, primerno, bi presegli 80 in šli do 90 odstotkov. In sicer zakaj? Eh, ker imamo v skupini strokovnjakov tudi eh, delegate, eksperte iz posameznih držav in za njih eh, je zelo eh, visoko sofinanciranje, 20 odstotkov, 10 odstotkov bi bilo za njih eh, bolje sprejemljivo. Toliko v razpravo. Hvala lepa. Imajo poročevalci v senci še kaj za pripomniti ali pa kdo drug bi želel še kaj pripomniti v zvezi s tem, če nihče ne želi spregovoriti. Bom prosila poročevalko, gospod McIntyre, da pove še nekaj o tem, mogoče o deležu sofinanciranja. Ne, torej, hvala lepa. 5. september je rok za vlaganje predlogov sprememb. Na to bomo nadaljevali sedaj imamo še nekaj minut časa, eh, preden se bomo ukvarjali z eh, varovanjem podatkov. Ne vem, če so poročevalci že tukaj. Eh, gospod Duca, gospod Albrecht, očitno še nista tukaj. Gospod Duca si tukaj. Potem pa še gospod Albrecht. Dobro bi bilo, da bi obravnavali obe vprašanji skupaj. Mogoče bi ga lahko poklicali. Uh, Eh, to bo tudi zelo vroča razprava. Tako kot je bilo pri gospe komisarki, ker je bilo tudi premalo časa, da bi lahko uh, obravnavali vse zanimive točke. Can, eh, can... Če uh, bo lahko gospod Albrecht prišel čez nekaj minut, bomo imeli kratek uh, premor. Eh, zelo v kratkem bomo izvedeli, kako je z njim. Uh, he's, uh, in v petih minutah pride, torej bomo imeli odmor petih minut, na to bomo pa obravnavali obe točki v zvezi z varovanjem podatkov. Okay. I would like to welcome both rapporteurs. Torej, eh, veselilo bi me, če bi prišla oba poročevalca. Očitno dobro sodelujeta, vsaj um, jaz imam tak vtis. Dobro, eh, obe točki bomo obravnavali skupaj in oba poročevalca sta tukaj, eh, gospod Drucas in gospod Albrecht. V maju smo imeli izmenjavo mnen o tem na to prvo predstavitev eh, delovnega dokumenta obeh poročevalcev smo imeli, di, na tem eh, delamo že zelo intenzivno in eh, pričakujemo, da se to nadaljevalo do obdobja po dopustih, eh, ker je to eh, Eh, izredno pomembna tema, eh, obravnavamo tudi osnotke poročil. Najprej bi prosila gospoda Albrehta, eh, da bi podal kratek pregled prvega dokumenta. Da, hvala lepa, hvala, da ste počakali, da sva oba prišla. Zdaj lahko predstaviva dokument, ki je Eh, dokument, ki tako rekoč obsega vse, to je uh, paketni pristop. In sicer je predvideno, uh, da bi imeli na ta način follow-up za, za direktivo iz leta 95 o varstvu podatkov in eh, bi imeli eh, usklajen pristop eh, tudi za področjem notranjih zadev in pravosodja. To je nova direktiva, ki, predelana direktiva, ki je bila predložena 25. januarja kot predlog in trenutno delamo na obeh dosjejih. Poročil, poročevalec gospod Drucas eh, za. Eh, skupaj z mano eh, sodeluje tudi jaz za uredbo in od vsega začetka eh, je bila prošnja, da bi imeli skupni pristop za to področje varstvo, varstva podatkov, da imamo enoten pravosodni pristop za področje varovanja podatkov. Eh, želimo, da bi se ta svežen eh, koordinirano razvil, eh, da bi imeli usklajen instrument pred nami na koncu. V zadnjih letih smo ugotovili, da je zelo pomembno imeti ustrezen okvir, ki ne bi omogočil pravne negotovosti in fragmentacije na tem področju. S tem bi omogočili, da bi eh, usklajeno eh, delovali in bi obe, eh, bi lahko rekli, obe zadevi bili tudi zelo enotno razdelani. Eh, vse bi naj eh, skombinirali, eh, oba predloga bi povezali in bi potem na vseh področjih uporabili to obliko varstva podatkov, torej na vseh področjih, kjer bi to reformo implementirali. Na ta način bomo operavili naše delo na tem svežnju. Nekaj tehničnih sreča smo že imeli s komisijo eh, o uredbi in tudi jutri bomo začeli z eh, tehničnim sestankom o direktivi in nadaljevali bomo po eh, poletnem premoru pri uredbi bomo že imeli prvi eh, vtis eh, o vseh odprtih vprašanjih in eh, tistih področjih, kjer se strinjamo, da je predlog komisije v glavnem v skladu z našimi zahtevami in kje bi, bi naj komisijski predlog še dopolnili, bomo imeli torej že ustrezen vtis, da bomo po poletju že imeli neke vrste skupno linijo strani parlamenta, Eh, pri tem zelo obsežnem svežnju eh, reformiranja. Libe odbor, tako kot je predsednica rekla, bo imela medparlamentarni eh, sestanek. IPM skupaj z nacionalnimi parlamenti v zvezi z reformskim paketom 9. in 10. oktobra na tem področju varstva podatkov. Kasneje letos eh, bomo predstavili, eh, do kam smo prišli pri direktivi in uredbi in eh, parlament bo tudi naredil ehm, ene vrste pregled, eno oceno vplivov. Medparlamentarni sestanek bo tudi potekal v zvezi z specifičnimi dokumenti, ki jih lahko mm, predstavimo skupaj z predlogi sprememb splošna linija, ki smo jo v glavnem sprejeli pred enim eh, letom eh, z poročilom FOSE, kjer smo imeli nekaj točk. Eh, takrat je prišlo do prvega mnenja komisije o tej reformi. Želimo celotno harmonizacijo. Eh, in najvišjo eh, raven eh, pri pravni varnosti v vseh okvirih in v vseh pogojih. To je prvi cilj, ki ga želimo doseči na osnovi stare direktive in poleg tega želimo okrepiti tudi pravice pri na tem področju. To bomo dosegli z tem, da bomo podali okvir, ki bo omogočil eh, pravico do pristanka, eh, tudi eh, pri transparentnosti, informiranju in vsebini podatkov in tudi pravico, da se eh, te podatke briše in eh, v celoti pozavi. Eh, torej, posebni pogoji bodo tudi za občutljive podatke in podatke o otrocih. Tretja pomembna točka je, da eh, neodvisni organi za varovanje podatkov in uradi morajo biti okrepljeni eh, in eh, delovna skupina ima poseben status v tem svežnju in to je vse tudi vključeno v to reformo. Eh, želimo si, eh, da bi v reformi prišli tudi do ustreznih kazni, to bi se naj odrazilo tudi v uredbi in ne na koncu eh, je potrebno tudi pri mednarodnem prenosu podatkov upoštevati pravil, ustrezna pravila, pa tudi v direktivi je treba ta pravila upoštevati in vključevati. To je tudi del eh, pogajanj z tretjimi eh, državami, tako da imamo eh, usklejen pristop na tem področju. Zlasti pri posebnih pravilih želim dati besedo Dimitrijosu Drucasu, ki nam bo povedal še nekaj več. Hvala lepa, gospod Drucas, beseda je vaša. Hvala, predsednica, hvala, Jan. Eh, najprej eh, bi želel svoje strani eh, počrtati, da gre za pristop v obliki svežnja. To je za nas izjemno pomembno. Ne bi se spuščal v podrobnosti. Jan je že predstavil, kako delamo kakšna je naša linija, tako rekoč pri našem delu, želimo si skupno časovnico, tako za uredbo kot za direktivo usklajujemo, sinhroniziramo naše sestanke, tudi sestanke poročevalcev v senci in v tem eh, kontekstu bi želel tudi izraziti zahvalo vsem zlasti poročevalcem v senci. Eh, Janu Albrehtu bi se eh, rad želel zahvaliti, ker je dejansko predložil ambiciozni program, pa tudi naš sekretarjat Libe je opravil veliko. Eh, cel tim eh, je eh, zelo intenzivno delal, to je ogromen svežen, zelo pomemben svežen za evropske državljane. Zelo pomembno je, da smo vsi ehm, mnenja, da je pomembno sodelovanje in zato sem želel to izredno poudariti na našem, dejans, našem sestanku in v naši razpravi. Eh, vse to eh, nas pa tudi pripelje do prvega vprašanja in vprašanja v zvezi z direktivo. Kaj ti? Eh, kolegi verjetno veste, da v svetu so določene države članice, ki so že izrazile mnenje, da ne želijo razpravljati o vprašanju direktive. Uh, Če imamo tukaj eh, predstavnike komisije, bi želel tudi vprašati, eh, kakšne so novice eh, pri njih, kakšno je njihovo stališče. Kolege bi želel informirati, da sem pred dvema tednoma bil na Cipru za pogovore z takrat pravzaprav cipersko predsedovanje, ki se je prepravljalo in sem se pogovoril z pristojnimi ministri, tudi z ministrom za notranje zadeve. Odkrito povem, da nisem dobil odgovore, ki sem jih želel, to je v svetu očitno še vedno odprta zadeva, eh, ampak eh, mislim, da smo lahko malce nervozni eh, glede vprašanja, kako svet in posamezne države obravnavajo to vprašanje direktive. To je tudi eh, povabilo za kolege v Libe eh, da podajo mogoče kakšne pobude, kako bi se naj lotili tega vprašanja, kako bi lahko izvajali določen pritisk na svet in na določene države članice, ki so izrazile ta eh, zadržan pristop eh, pri vprašanju direktive. Ko gre za glavne elemente eh, te reforme in tega svežnja, veste, da ste videli, da kolega Albreht in sam sva malce razdelila to področje in smo se nekje vseeno odločili tudi, da zelo intenzivno sodelujemo, V čem je reforma najpomembnejša? Gre za državljane eh, Evropske unije, ki eh, niso sedaj v stanju, da eh, nadzirajo svoje podatke, ampak varovanje podatkov je globoko zasidrano v pogodbi. In še druga, drug element je, da ista načela um, delujejo v, na javnem in tudi zasebnem sektorju, tako zlasti za področje, um, za uh, izvajanje uh, zakonov in uh, da. Poleg tega je treba povdariti, uh, da. Um, verjetno tako kot drugi eh, sem zaskrbljen zaradi tehničnega napredka eh, in eh, zato se pogosto sprašujem, kako bomo lahko pravočasno vedno pravila prilagajali s tem, da bomo upoštevali že naslednje tehnološke korake, kajti ta napredek je neverjetno hiter. Mm, doslej smo ta napredek uspeli nekako tudi upoštevati. Reforma eh, omogoča harmonizacijo eh, tudi pri eh, obravnavi in izmenjavi podatkov eh, med pravosodnimi organi in policijskimi organi. Preprečili bi naj fragmentacijo in omogočili pravno varnost za tako posameznike kot tudi za podjetja in da bi ustrezno eh, zaščitili podatke tudi pri prenosu v tretje države in s tem zaščitili in varovali temeljne pravice, eh, ki so, to je nujno potrebno tudi in zato skrbimo s to reformo. Eh, o čem bi se morali tudi še pogovoriti po prvih sestankih poražvalcev v Senci, smo to ugotovili, Jan Albrecht je predložil zelo ambiciozen program in ure in ure smo sedeli in obravnavali različna vprašanja. Torej, po prvih sestankih poročevalcev v senci eh, lahko mm, več ali manj eh, ugotovimo naslednja vprašanja, o katerih je treba še nadaljna razprava. Eh, najprej vloga komisije z delegiranimi in z izvedbenimi akti, da bi imeli tudi prav en sestanek, eh, na katerem bi prav to obravnavali, kajti to je izredno pomembno vprašanje. Na to eh, možno izključitev teh eh, pravil za inštitucije Evropske unije in agencije. Na to naslednje vprašanje je povezovanje med eh, nacionalnimi specifičnimi eh, oblikami zakonodaje in eh, zakonodajo v Evropski uniji, na to, kako je z vprašanji za čezmejnimi značilnostmi, na to potrebujemo pojasnila glede legitimnega interesa eh, javnosti in eh, na to tudi eh, varnost javnosti in tukaj potrebujemo pojasnila, da bi ne prišlo do podvajanja in na koncu še težava. problematika z, z, z, z, z stališčenje podatkov o posameznikih v tretjih državah. To so še zadeve, o katerih eh, bomo morali dalje še razpravljati in se bo marsikaj še razčistilo v prihodnje. Kolege vabim, eh, da podajo svoje zamisli, svoje pobude, kako bi lahko razreševali eh, ta vprašanja v prihodnje. Hvala lepa. Hvala. Kar nekaj vprašanj je še odprtih in uh, bo treba o njih razpravljati. Nekaj poslancev in poslank eh, se je javilo k besedi, ampak preden jim bom dala besedo, bi povedala še naslednje. Eh, predsedstvo je tu zastopano, čeprav ne želi besede v tem trenutku, imamo pa tudi gospod Bolonže strani komisije. Bi se komisija rada javila k besedi? Izvolite. Eh, hvala, gospa predsedujoča. Eh, strani komisije se zahvaljujemo poročevalcema in poročevalcem v senci za upravljeno delo, poleg tega Pa se zahvaljujemo tudi članom Evropskega parlamenta, kajti bilo je že zelo veliko tehničnih sestankov, ki so nam omogočili, da napravimo napredek v besedilo uredbe, kar zadeva delovni dokument, ki je bil predložen. Lahko rečem naslednje, ta dokument pozdravljamo, eh, kajti. Zelo jasno je, da je potrebno doseči zelo veliko dogovorov glede svežna, ki ga je predložila komisija zlasti in tudi to je bilo omenjeno v eh, uvodnih izjavah krepitev osnovnega eh, varstva podatkov, tudi vidik notranjega trga, tudi tu je bil podan predlog za krepitev, potem boljša implementacija prava z vidika zaščite podatkov, krepitev eh, po oblastil, eh, potem skupina 21 in s tem povezane sankcije. To so vse zelo pomembne točke za komisijo pri krepitvi vidika skupnega trga. Želimo, da je to povezano tudi z zmanjšanjem administrativnih bremen. Nadaljna pomembna točka upoštevanje globalizacije v besedilu. E, torej mi, komisija, želi doseči to hiter napredek v okviru Evropskega parlamenta, da bi lahko dosegli to ambiciozno točko. E, prav tako želimo poglobiti e, delo na področjih, ki jih omenja delovni dokument. Če omenim samo eno točko in sicer gre za uporabo pravil delovanja evropskih inštitucij in agencij posodabljanje 45, 46, 95, 46. Ko smo to eh, predložili leta 2010, Ehm, če spomnim še na sporočile z leta 2012, smo opozorili, da je potrebno eh, uporabljati pravila na tem področju, da jih je torej potrebno prilagoditi v svežnju in ehm, to bomo tudi upoštevali. No, potem je bilo postavljeno vprašanje, na katerega žal ne morem podrobno odgovoriti. To je bilo vprašanje za predsedstvo in sicer eh, kakšn pri, eh, kakšnemu pristopu sledi predsedstvo sveta glede Eh, tega svežnja in vidiko v svežnju. Predložili smo svežen. Uh, zato, da bi imeli celovit svežen na področju zaščite podatkov eh, in zato, da bi implementirali Lizbonsko pogodbo. Hvala, zdaj pa gospod Vos. Ja, vielen dank. Ähm, hvala. Tudi sam se najprej zahvaljujemo obima poročevalcema eh, in podpiram vse, kar je bilo eh, povedanega v teh eh, točkah, pa mi dovolite še nekaj dodatnih pripomb. In sicer čisto nasplošno imamo pristop one size fits all, imamo javno, zasebno, velika, mala podjetja, podjetja online in offline, vse je združeno in tu dejansko potrebujemo jasna pravila, jasne izjave, kar zadeva uporabo vseh teh pravil in pravic. In um, pojasnila, torej clarifications, kar je bilo že omenjeno, so zelo pomembna za to, da ne vnašamo negotovosti tudi različni modeli, ki jih tam imamo in vedno gre tudi za vprašanje, eh, v kakšni eh, meri mora registra avtomobilov biti podvržene navnim eh, enakim pravilom ali mm, to posebno izkušnje skakalni program zadeva tudi zavarovalnice, kot to naprej. Skratka, eh, za vse to so potrebna natančna pojasnila. Eh, pomembni sta tudi dve nadaljni točki in sicer tako eh, pogosto citirani delegirani akti, ki so pogosto tarča kritike in tudi to je nekaj, kar ne prispeva k jasnosti. In po mojem mnenju bi tu dejansko morali to prefiltrirati, kjer so stvari preveč tehnične, preveč detaljne detaljne, ampak nasplošno je treba poskrbeti za to, eh, da eh, tudi pri delegiranih aktih eh, to zapišemo v uredbo. Potem je mm, mehanizem koherentnosti nekaj, kar mora delovati tudi v praksi, to je treba pravčiti, tako pri delegiranih aktih, kot tudi pri mehanizmu koherentnosti je treba paziti, da ne bi ustvarjali neke so zakonodajne ravni, ampak da to, kar si predstavljamo, tudi udejanjimo. Morda še ena točka, ki zadeva že omenjena pojasnila. In sicer imamo načela right to be forgotten ali pa tudi data portability. E, to so stvari, ki jih e, sicer. Eh, vedno z veseljem uporabljamo na področju online, tudi telekomunikacijskih podjetij, eh, kar pa naj bi se uporabljalo tudi za druge stvari. Tudi tu so potrebna še eh, dodatna pojasnila, ki jih nujno potrebujemo in kar zadeva uravnoteženost med posameznimi gospodarskimi subjekti je bila prvotno postavljena zamisel, da v okviru lasne odgovornosti to odgovornost povežemo tudi z močnejšo kontrolo oziroma večjimi sankcijami, ki bodo morda tudi potrebne za to veljavitev. Eh, po mojem mnenju imamo ta hip eh, nekakšno zbirko vsega, kjer naj bi poskušali vnesti ustrezno eh, ravnotežje. Eh, ustvariti več eh, spodbud, eh, kar zadeva poblašence za varstvo podatkov v podjetjih, potem olajšave na birokratskih ravneh, da bi tu pač nekaj napravili za to, da bi poskrbeli za večje ravnotežje, da bi upoštevali pravo mero stvari. Hvala. Hvala. Gospa Intvelt je naslednja. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Rada bi se najprej zahvalila poročevalcema za skupen pristop. Mislim, da to ni samo učinkovito, ampak eh, da je to tudi dober političen signal. Ta hiša je prosila za enoten instrument, za enotno raven zaščite. Dobili pa smo dva instrumenta namesto tega. In to je že šipkejše od tistega, kar smo si želeli. Kot eh, vi sem tudi jaz slišala govorice o tem, kaj se dogaja v svetu oziroma nekatera sporočila uh, sestankov, češ, da se jim mudi, da lahko počakajo še nekaj let in da so kar zadovoljni z okvirno odločitvijo oziroma okvirnim sklepom. Sama bi raje šla uh, še malo dlje kot. Uh, ste rekli sami, ne samo, da začnejo nujno delati na tej direktivi, ampak da pride do neke izmenjave. Če svet ne bo delal na tej direktivi, potem bi mi morali zavrniti delo na katerem koli dosijev, ki je povezan s to temo. Ampak zakaj bi morali mi eh, delati na dosijev, kot je eh, Evropska unija in PNR, eh, svet pa zavrne delo na področju te direktive? mi bi morali delati skupaj eh, na področju svobode, pravice in varnosti. Eh, mi in svet eh, delamo vsak zase, vse bolj se razhajamo in ne bi smeli sprejeti tega, da se dela samo na enem delu svežna. To je nesprejemljivo. Druga splošna pripomba pa je, in tukaj se strinjam z gospodom Fosom, namreč, da bi končni rezultat moral biti visoka stopna varstva podatkov. E, to bi moralo temeljiti na načelih v e, povezavi z zelo resnimi sankcijami. Če oblikujemo zakonodajo, ki mora veljati za zelo širok uh, krog oziroma obseg uh, podjetij, organizacij, postopkov, moramo zagotoviti, da bo to zelo učinkovito. Mora temeljiti torej na načelu, mora pa uh, uh, to voditi tudi tveganje oziroma uh, nadzor na tveganje mora biti tu zelo pomemben. Pa še ena stvar. Uh, Dolgo že govorimo o novi zakonodaji za varstvo podatkov, vseeno pa moramo uh, uh, vse čas imeti pred očmi, kako se izvaja trenutna zakonodaja o varstvu podatkov. In eh, če se izrazim diplomatsko, je to daleč od popolnega. Evropske institucije same sprejemajo zakonodajo, ki krši eh, že obstoječo zakonodajo na področju varstva podatkov. Če si ogledamo naprimer to, kako Evropska komisija eh, pasivno in tiho sprejme to, da evropske zakone preglasujejo eh, tretje države, eh, ki delujejo na našem območju, potem mislim, da eh, to resnično ni dobro in ne smemo oblikovati neke nove zakonodaje, če ne spoštujemo niti te, ki že obstajajo jasno moramo povedati uh, in zagotoviti, da če bomo sprejeli nove zakone, uh, da jih bo treba tudi uh, izvajati. In to je vse, kar imam za enkrat povedati. Hvala. Uh, hvala, svet imamo dolg seznam, zato prosim vse, da bi se omejili na največ dve minuti. Minuta in pol bi bilo še boljše. Gospod Alvaro. And, uh... Hvala, gospa predsedujoča gospa Intvel se ukvarja z direktivo, uh, pa se sam uh, ukvarjam z uredbo, upam, da bova skupaj učinkovita. Eh, hvala Janu Filipu Albrehtu, kot je povedal gospod Drucas. Gospod Albreht sestanke vodi zelo ambiciozno. Eh, naše dnevne rede oziroma programe je treba prilagajati tem srečanjem, ki jih je resnično veliko, ampak kot rečeno je to velik izziv. Mm, mm, meni se ne mudi, eh, da bi to eh, rešili. Seveda moramo stvari rešiti v nekem primernem obdobju, eh, zato ker potrebujemo dobro zakonodajo in ne hitre zakonodaje. To je vsekakor velik svežen in komisija eh, se je tukaj zelo potrudila, ko nam ga je predstavila. Eh, predstavila je nek trden svežen. Ampak, če je pred vami taka naloga kot pred komisijo, je vedno tudi prostor za izboljšave. In tudi v eh, interesu držav članic je, da eh, najdejo neko srednjo pot med eh, oziroma da se upošteva vse tako spoštovanje pravic državljanov kot tudi koristi eh, za podjetja. Ne vidim razloga, zakaj bi Evropska unija morala izključiti sebe in svoje institucije iz te uredbe. Mislim, da bi uh, morali uh, ravnati tako, kot govorimo, torej upoštevati svoja pravila. Uh, Pa še nekaj bi rad povedal in to je v skladu s tem, kar sta povedala uh, gospa Intveld in gospod Fos. Namreč, da moramo uvesti nekaj, kar bo tudi spadalo v kontekst uh, oziroma, uh, da bi se kontekst upošteval. Uh, Podatke je treba varovati uh, na različne načine, glede na kontekst. Ne moremo Eh, na podlagi želja recimo 250 eh, zaposlenih v nekem podjetju eh, urejati tega vprašanja. Zdaj pa bom zaključil, ker se je moj čas že iztekal. Hvala, gospa Latford. Hvala, gospa predsedujoča. Nekaj vprašanj bi rada izpostavila, podobno kot gospod Alvaro. Gospod Albrecht je govoril o skupnem delovnem dokumentu oziroma pripravil ga je in ta dokument zelo cenim. Tam govori o industrijah, ki, eh, oziroma o industriji, ki je eden od glavnih sektorjev, eh, ki je bil deležen v posvetovanjih, ali bomo lahko eh, dobili kakšen upogled v njihov način razmišljanja, kako torej dobiti neko ureditev ki bo primerna uh, pravica, da se uh, neki podatki pozavijo, right to be forgotten, naprimer, ali pa pravica do soglasja. Ne vem, kako je s podelevanjem soglasja vsakih pet sekund, naprimer. Potem imamo še neko prakso, ki smo ji tudi večkrat pričali eh, da lahko eh, na spletu obkrožiš oziroma vkljukaš, eh, ali želiš eh, sporočila, prejmati sporočila ali ne. Eh, včasih lahko vkljukaš oboje za različne vrste sporočil. To eh, so ta soglasja, ki jih eh, dajemo in eh, to področje bi morali še urediti. Ne smemo pa uh, ovirati prostega trgovanja in poslovanja podjetij. Skrbi me to, da je vključenih preveč podrobnosti o organizacijah, ni pa dovolj uh, eh, povdarka na rezultatih. In uh, ta del me rahlo skrbi in tukaj bi potrebovali malo več prožnosti. Kelly. Hvala. Prosim gospoda Kelija, če tudi spregovori, ker je on poročevalec za to temo v odboru ITRE in eh, za nas bi bilo zanimivo slišati tudi stališče odbora ITRE. Eh, hvala, gospa predsedujoča, in oprostite, ker sem prišel eh, bolj pozno. Razprava je vsekakor zanimiva. Eh, Na splošno se strinjam s tem, kar je bilo že povedano. To odraža tudi moje eh, misli. Nismo se še odložili, ali bomo uporabili pravilo 50 ali okrepljeno pravilo 49. Zahvaljujem se poročevalcema, eh, ker sta bila zelo vključevalna, sprejela sta številne predloge. In mislim, da bomo ob koncu dobili zelo dober rezultat ker prihajam iz odbora ITRE, bi vam rad zagotovil, da bomo, oziroma želim si, da bi zagotovili in uh, okrepili notranji trg, uh, hkrati pa upoštevali tudi posameznike. Nekateri predlogi tega ne počnejo. E, imeli smo številne srečanja s podjetji in tam je e, postalo jasno, da moramo razlikovati tudi med različnimi podjetji, naprimer med zavarovalnicami, finančnimi podjetji, raznimi agencijami in tako naprej. Kot je rekel gospod Vos, eh, en pristop za vse tukaj ne deluje. Mislim, da ne smemo biti preveč eh, rigidni. Eh, podjetje z 200 zaposlenimi uh, ima morda manj uh, postopkov, manj procesiranja kot uh, kako drugo podjetje, tudi manjše. Uh, želimo si več odgovornosti in več uh, uh, pristojnosti za tiste, ki izvajo primarni nadzor. Danes sem skupaj s poročevalci v senci iz odbora ITRE objavil dokument, ki temeli na zaključkih pogovorov. Eh, tukaj smo predelili področja, o katerih je še treba razpravljati. Eh, podali smo tudi nekaj predlogov in lahko bi nadaljevali z te izhodišne točke. Moramo biti odločeni, da do konca mandata zaključimo ta dosje, torej do leta 2014. Ne sme pa se nam preveč muditi. Eh, ne bi pa bilo dobro, ne za podjetja, ne za posameznike, če bi se s tem ukvarjali še v prihodnem mandatu. Pravica do eh, pozabljenja, torej da se podatki izbrišajo, eh, se mora še bolje opredeliti in mora odražati potrebe posameznikov. Ne smemo pa pozabiti tudi eh, potrebe notranjega trga, ki se mora razvijati in pa potrebe podjetij. Gospa Hirš je naslednja, potem pa gospa Romero Lopez. vprašala bi tudi gospoda Kirhopa, če želi odgovoriti na uh, nekaj teh vprašanj. Gospa Hirš. Eh, hvala. Najprej prisrčno hvala obema poročevalcema. Eh, kot sestavljavka poročila v odboru za zaposlovanje se bomo sredotočila na vprašanja, ki so bila tukaj načeta in o katerih je potekala tudi razprava. In sicer imamo po eni strani varstvo podatkov na področju zaposlovanja, podatki so zelo razpršeni, imamo sicer 82. člen, ki se posebej nanaša na to, vendar pa je zelo ohlap, formulacija se glasi v mejah te e, uredbe, imajo države članice to možnost, skratka razmer je država članica in EU je nekaj, kar je potrebno še dodatno pojasniti pojasniti. Eh, srečala sem še tudi poslance nacionalnih parlamentov, ki so mnenja, Eh, da eh, se ta uredba sploh ne nanaša na eh, zaščito podatkov o zaposlovanju. Tu mora biti formulacija veliko bolj jasna, pomembno oziroma potrebno bi bilo osnovati posebno poglavje, zato da bi lahko zadostili zelo različnim pogojem, kar zadeva področje zaščite podatkov glede zaposlovanja. Potem pravica do pozabljenja, kako je naprimer, če nek delavec zaposlovanja, zapusti firmo, eh, še naprej pa tam za njega velja sistem podjetniških pokojnin, torej ali treba te podatke izbrisati in podobno. To so praktične stvari, ki se do sedaj eh, še niso bile eh, pojasnene. Potem tema, zelo občutljiva tema, tema zdravstvenih podatkov, tu moramo biti zelo previdni pri ohranjanju zaščite. Prav tako ne smemo uh, iti biti nižje kot so nacionalni standardi, potem so teme kot video nadzor na delovnem mestu, naprimer video nadzor, ki ga delavec sploh ne pozna, ko sploh ne ve, da tak nadzor poteka ali pa popolnoma običajne teme v koncernu, ko uh, delavec, delavca predstavijo iz Berlina v Bruselj, to morda še doluje, ampak kako eh, bo zadeva delovala, če bi to osebo premestili v deli. Eh, skratka, to so vse praktična vprašanja, ki se porajajo na področju zaposlovanja, to je treba še bolj natančno formulirati, najti bolj eh, jasne odgovore in izhajam iz tega, da bi bil tu potreben eh, eh, poseben oddelek, torej neko eh, poglavje, samo za to bi bil najboljši odgovor. Hvala, sedaj pa gospa Romero Lopez in potem gospod Kirkop. Zvijenda. Hvala, gospa predsedujoča. Ta svežen, o katerem danes razpravljamo oziroma o katerem smo začeli razpravljati, bi moral biti edini instrument. In Škoda je, da zaradi pritiska komisije, da bi v uredbi dosegli velik napredek, pa ta direktiva predstavlja korak nazaj. In zelo pomembno je, da bo parlament imel skupno stališče, ko se komisija ne bo mogla zoprstaviti svetu, ko gre za nek eh, enoten, skupen svežen. Eh, to bi moralo biti enotno že od začetka. Zakaj ima eh, nek državljan pravico do varstva podatkov, ko pa je ta državljan sumljiv ali se znajde v bolj občutljivih okoliščinah, ga pa izključimo iz uredbe in Eh, zato eh, oblikujemo direktivo in ta direktiva še poslabša njegove pogoje. Eh, komisija tukaj ni imela dovolj moči, da bi dosegla, da bo ta sveže nanoten. Zato bi bilo dobro, da bi parlament deloval enotno in da bi dosegal to, da bo svežen predstavljen kot celota. V tem trenutku, ki je zelo eh, težaven, tudi kontekst je težaven, večkrat se kršijo uh, temeljne pravice za sumljive državljane, pa ni dovolj razlogov za to. Torej, v takih okoliščinah moramo naše vlade in našo upravo prisiliti, da bo nudila isto raven zaščite, uh, kot jo ima za vse ostale državljane treba je to tudi dobro obrazložiti. E, treba je povedati, da se pravice kršijo. In mislim, da bi bilo dobro, da bi parlament tukaj imel skupno stališče in da bi dosegli tisto, česar komisija ni dosegla pri direktivi. E, moramo izboljšati stopno iz e, okvirnega sklepa. Hvala. Zdaj pa gospod Kirkop. Hvala. Najprej gospa eh, predsedujoča. Eh, hvala za vaš eh, uvod oziroma napoved, da bom jaz odgovoril na vprašanja ostalih kolegov. Sam sem vključen v sporazum Evropska unija PNR. Tudi Sofi je bila tukaj vključena oziroma še bolj dejavna. Sam bi lahko odgovoril samo našemu predsedniku parlamenta in pa določenim predstavnikom komisije. Želim pa vseeno pokomentirati to zadevo najprej bi rad eh, čestital poročevalcema za dobro upravljeno delo, še posebej uh, za način, za pristop, kako sta se lotila te zadeve. Mm. Ne gre samo za besede, moramo si vzeti tudi čas, da priznamo, da pri takem pristopu, kot ga je zauzel poročevalec, nihče nima tukaj pravice do pritoževanja. Eh, poročevalcu za to čestitam. Prepričanje moje skupine in moje osebno prepričanje je, da potrebujemo novo uredbo. Mm, ta uredba mora biti jasna, eh, mora vključevati eh, prav tako jasne definicije za vse, ki so vključeni. Sofi ima prav, ko pravi, zakaj podajati novo zakonodajo, če zakonodaja že obstaja. Strinjam se z njo. E, previdni moramo biti pri tem, da ne proizvedemo preveč zakonodaje. E, večkrat pride tudi do zastojev. Na tem področju pa e, ukrepamo zelo hitro, imamo nove tehnologije, priče smo širjenju podatkov, ki je hitrejše kot kadarkoli prej in zato potrebujemo tudi visoke standarde zaščite podatkov. Eh, moramo pa zagotoviti tudi eh, spoštovanje do različnih sektorjev, bančnega sektorja naprimer. To bi bilo vsekakor eh, zaželjeno. Tudi zaupanje do podjetij mora biti izboljšano. In sicer, ko gre za dostopanje do podatkov in pridobivanje podatkov, mislim, da bi to morali rešiti na evropski ravni. Različna podjetja imajo. Uh, različno stopno uh, tveganja. Uh, v Združenem kraljestvu je ta stopna zelo visoka. Moramo pa zagotoviti, da bo breme za podjetja minimalno, torej uh, samo tisto, kar je nujno potrebno. Zagotoviti moramo primerno varstvo, da ne bomo preobremenili podjetij. Uh, tudi ne uh, smemo oblikovati sistema, ki mu javnost ne bo zaupala. Eh, zaenkrat delamo dobro in upam, da bomo tako tudi nadaljevali. Hvala. Hvala. Sofi je prosila za besedo, da še zelo nakratko poda mnenje k komentarju gospoda Kirkopa. Potem pa bom spet prosila oba poročevalca, da podata kratke komentarje, kaj ti moramo naprej. Gospodu Kirkopu bi rada samo uh, pojasnila, to ni nič povezano z vašim poročilom. Uh, Eh, veste, kako razmišljamo o Schengenu, ampak to ni povezano s tem. Sama sem želela povedati samo, da sprejmamo neko novo zakonodajo eh, na podlagi, da bo obstajala še direktiva, ki bo, eh, ki bo omogočila določeno stopno zaščite. Če pa svet zavrne samo možnost, da bo razpravljal o direktivi in to je res, to pravijo sporočila z njihovih sestankov, Namreč, da nove direktive ne potrebujemo. Oni pravijo, da bodo čez nekaj let šele eh, preverili okvirni sklep. In če bo svet potrdil, da ne želi pripraviti nove direktive, potem mislim, da mi ne bi smeli delati na zakonodaji, ki je povezana z direktivo. V kontrastu, v nasprotju z uh, poročilom za Schengen, je tukaj eh, povezava zelo jasna. Hvala. Eh, Hvala, mislim, da ne bi smeli nadaljevati s to razpravo. Preden eh, bomo z njo zaključili, bi rada besedo dala obema eh, poročevalcema. Eh, morda bo začel gospod Drucas in potem gospod Albrecht. Hvala, gospod predsedujoča. Najprej eh, eh, bi se vsem zahvalil za zelo koristno razpravo. Samo eh, dve točke bi še izpostavil. Eh, Nekateri kolegi so rekli, da ne smemo hiteti, da bi morali biti previdni in oblikovati dobro zakonodajo. To je seveda jasno, to je tudi naš cilj. Ne želim, da bi zaradi prizadevanja, da bi ukrepali hitro eh, oziroma intenzivno, eh, da bi delali slabo. Ne, po mojem mnenju, če delamo intenzivno, eh, to pomeni, da se dobro pripravljamo na proces, ki je pred nami. Vsi se strinjamo, da bi morali eh, narediti vse, kar je v naši moči, da bi eh, z dosjem zaključili v času našega mandata. Pa še ena stvar, to je glavna stvar v zvezi z direktivo in sicer prizadevanja, da bi uh, to obravnavali v svežnju. Uh, Eh, so zelo dobrodošla. Strinjam se z vsemi kolegi, ki so to omenili. Naš cilj je, da bi imeli enoten eh, pristop, da bi imeli samo eno uredbo za vse. Eh, Nažalost pa komisija kljub vsemu dobremu delu, ki so ga opravili pri predstavitvi tega predloga, so si izbrali pot uredbe in direktive, to pač moramo sprejeti. Eh, moramo pa narediti vse, kar lahko, da ne bomo izgubili eh, pristopa svežna. Torej, eh, veselim je današnja razprava, veselim se oziroma pozdravljam vse prispevke kolegov in tukaj bomo morali biti še zelo odločni. Hvala, hvala. Še kratek komentar gospoda Albrehta hvala tudi z moje strani vsem kolegom, ki so prispevali k tej razpravi. Hvala poročevalcem v senci za tesno in eh, dobro razpravo, za tesno delo. E, mislim, da je to eh, tudi eh, dobra razprava bila za poročevalce v senci. Hvala za komentarje gospoda Kelija in drugih. Komentar eh, za Saro Latford ki je izpostavila eh, različne okoliščine na internetu eh, in pa podeljevanje soglasja. Eh, pri soglasju ne gre samo za obkroževanje oziroma izpolnjevanje nekaterih okenc. Gre za to, da damo jasne podatke ljudem, Eh, za kakšno procesiranje podatkov gre, ali gre samo za podatke o naslovu, ali kakšne ukrepe profiliranja, eh, ali za podatke o lokaciji. Ljudje bi morali imeti več podatkov o tem, kako se podaja soglasje in to uh, nas potem že pelje naprej. tako bomo upoštevali tudi kontekste različnih eh, pravnih okvirov in pa eh, procesiranja podatkov oziroma okvire, v katerih poteka procesiranje. Tukaj moramo biti bolj jasni, moramo imeti kategorije eh, za tiste z večjimi bremeni, tiste z manjšimi, ko gre za procesiranje podatkov. Tega še nismo. Eh, v celoti obravnavali, ampak eh, eh, to se bo zgodilo v prihodnje. Potem Nadja Hirš, ona je govorila o zaščiti podatkov delavcev oziroma na področju zaposlovanja. Treba je, da zagotovimo določeno jasnost, ali je nekaj vključeno ali ne. O tem se bomo še pogovorili z odborom EMPL za zaposlovanje. Eh, sam tudi mislim, da bi eh, morali imeti tudi poglavje o pravilih zaposlovanja. Zaenkrat tega še ni, ampak eh, si bomo za to prizadevali. Potem še eh, okrepljeni nacionalni, na, okrepljena nacionalna pravila za varstvo podatkov in pa evropska pravila, kako, kakšen. Eh, manevrski prostor za interpretacijo lahko tukaj pustimo odprt. Zelo pomembno je tudi naslednje. Eh, želimo imeti koherenten pristop, želimo, da se reforma sprejme. Gospod Rucas je tudi to zagotovil, enako gospod Kelly in gospod eh, Kirkhope. Eh, v parlamentu vse čas ponavljamo, želimo, da bi se pravila bolje eh, izvajala in harmonizirala, želimo si večjo zaščito in eh, tudi svet nam bo mogel, moral podati svoje stališče. Mislim, da je vzdušje za delo zelo dobro, tudi s predsedstvom smo začeli dobro sodelovati, nadaljevali bomo po poletju in potem bomo skušali tudi e, oblikovati neko izhodišče za začetek pogajanj, e, ki bodo potekala najkasneje do spomladi drugo leto. Najlepša hvala. E, nadaljevali bomo septembra. Naslednja točka na dnevnem redu. Eh, je točka, eh, pri kateri bom prosila Edith Bauer, da predstavi osnutek poročila o kozorani zaščiti državljanov Unije v tujini. Potem bomo imeli prvo izmenjavo mnen. Uh, imeli smo prvo izmenjavo mnen 25. aprila. Uh, Eh, poskušala bom biti tako kratka, kot je le možno, ampak eh, minutko bomo počakali, da nekateri zapustijo eh, dvorano, na to bomo nadaljevali. Ta novi predlog bi naj nadomestil staro uredbo, iz leta 95. Oprostite, gospa Bauer, prosim, da tiho zapustite prostor. Torej, eh, na prvi pogled eh, zgleda, da je to vprašanje zelo preprosto. Eh, to, da nažalost, če se poglabljaš v podrobnosti, se pokaže, da le stvari niso tako preproste. gre za člene 23, ki pravi, da vsak državljan Unije eh, bi naj na področju tretje države, kjer eh, je državljan eh, neupravičen do tega, da ga zastopa katerokoli konzularno predstavništvo. In Tukaj je dokaj problematično vprašanje, e, kaj pravzaprav pomeni ta člen. E, pomeni, da se e, poskrbi za ukrepe koordiniranja in usklajevanja. To je ključno vprašanje namreč, da ni možno državi članici naprtiti dodatno eh, delo in odgovornost. Razlog je v tem, obstoja bistvena razlika med eh, vsakodnevno konzularno zaščito in eh, konzularno zaščito v primeru krize. Namreč, ko gre za vsakdanjo konzularno zaščito in storitve v zvezi s tem, eh, je treba upoštevati, da je možnost prisotna, da se obrnete na katero koli predstavništvo eh, v tujini, eh, kakršne koli države in morate dobiti katero, torej isto zaščito in storitev kot predstavništvo državljani tiste države, katerega predstavništvo je to. V primeru krize je pa vse popolnoma drugače. Namreč eh, gre za novi del uredbe. V tem delu namreč, če upoštevamo zadnje izkušnje iz eh, kriz, ki so se zgodile pred kratkim, Eh, moramo upoštevati spremembo, eh, ki se je zgodila z novo pogodbo in sicer eh, gre za sodelovanje v zvezi z EU delegacijami. Ko gre za zunanje storitve, torej storitve v tujini, moramo povedati, da tudi odbor AFETA Eh, gre v to smer, da eh, bi eh, to ustrezno mm, prilagodili. Obstojo določeni problemi v zvezi z financiranjem. Moramo namreč vedeti, da obstojajo tri države, kjer ima 27 eh, držav eh, svoja predstavništva, to so Kitajska, Rusija in ZDA. Nobena druga, tretja država nima predstavništvo vseh 27 članic Evropske unije. Eh, Prvoten koncept, ki ga je predlagala komisija, lahko predstavlja veliko breme. Eh, za tiste države članice, ki imajo mnoga predstavništva, torej predstavništva v mnogih državah. In še en razlog, zakaj smo izbrali to smer. Obstoja še zakonodaja, eh, ki je v pripravi in sicer mehanizem za eh, civilno zaščito in O tem seveda ne bomo razpravljali v našem odboru, to bo eh, zadeva, ki jo bodo razpravljali v odboru Envi. Ampak eh, ta zakonodaja predvideva eh, tako centraliziran dostop do razreševanja kriznih situacij. Pri zaščiti eh, družinskih članov eh, je v eh, besedilu neko, nek nesporazum. Mi smo predlagali, da bi iz uvodne izjave odstranili razlago, kako se definira družinske člane v tretjih državah. Nažalost pa je prišlo do tega, da se je odstranilo del besedila, eh, ki je omenjal na skrižno eh, navedbo. In ko gre za družinske člane, bi želeli, da se ohrani to, kar je v direktivi 38 iz leta 2004 prisotno in imam občutek, da je to dobra rešitev za to, kar je bilo tukaj že prej omenjeno. Kar se tiče financiranja, Eh, je treba v tem pristopu tudi pregledati celotno financiranje. Eh, mnoge razprave so govorile o določenem skladu, ki ga je treba ustanoviti. In še ena točka je pomembna. V tem primeru smo v eh, obdobju razprave, konzultacij, financiranje zunanih služb in eh, financiranje strani zunanih služb in eh, recimo eh, in druge oblike, vse eh, financirana ne morejo biti razrešene v našem odboru in v tej zakonodaji. Toliko eh, za razlago našega pristopa, ki je malce drugačen od pristopa komisije in od predloga komisije. Hvala lepa. Eh, hvala. Tanja Fajon me je zaprosila, eh, da nakratko predstavim njeno mnenje, ker je poročevalka v senci. To bom sedaj opravila, na to pa imamo še dva govornika. Poskušala bom biti tudi zelo kratka in eh, Tanja je zadovoljna eh, z osnutkom poročila in eh, tudi zaradi tega, ker je bilo možno razrešiti kakšne nesporazume. Tudi predlogi sprejem, sprejem so sprejemljivi za njo in jih tudi podpira. Prepričana je, mm, da so EU delegacije primer je, da uh, zastopajo državljane, tiste žal, ki niso dovolj za, uh, zastopane v tožtujini in e, zastopa tudi poseben sklad uh, za konzularno zaščito, ki bi minimiziral tveganje nepotrebnih zapletov. Tudi meni, da Eh, bo ta koncept še dalje razvit in eh, bo tudi sama eh, vložila še nekaj predlogov sprememb. Državljane je treba tudi obvestiti o njihovih pravicah, tudi na ustreznih spletnih straneh tako v njihovih državah, kot tudi na ravni unije. Konzularna zaščita mora predstavati minimalni standard, ki ga je treba upoštevati strani vseh držav eh, članic, tudi določene predloge sprememb bo še glede tega vložila. Um, gre tudi za direktivo družinskih članov, tam je nekaj zelo širokih definicij družine in um, V zvezi s tem bo tudi še podala nekaj mm, predlogov spremem v zvezi z mnenjem Juri eh, glede izvajanja temeljnih pravic strani eh, državljanov Evropske unije v tretjih državah. Toliko mnenje eh, Tanje Fajon in gospa Grisbek je sedaj na vrsti. Hvala, gospa predsedojoča. In sicer bi želela upravičiti Luja Mišela, ki je na poti, vendar pa mi je posredoval njegov predlog. In sicer se zahvaljuje poročevalki za predložitev tega dosjeja, tudi za konstruktiven odnos, eh, za zelo učinkovito sodelovanje s poročevalci v senci. Ta direktiva daje celo vrst odgovorov na želje, ki jih je formuliral parlament, pa tudi na želje državljanki in državljanov Evropske unije, ki bivajo v tretjih državah. Pozdravljata, predlog, eh, zaščita mora biti eh, učinkovita, dobro koordinirana. Eh, cilj tega besedila pa je, da bi državljanke in državljani lahko polno uživali svoje pravice v zvezi z konzularno zaščito. Podarja, da morajo biti državljanke in državljani čim bolj široko informirani o tem, kaj so njihove pravice. In v ta namene bi uporabili tudi sodobne poti komuniciranja. Vse to naj bi bil sestavni del eh, poročila. Vendar pa za delegacije v Uniji ni dovolj odgovornosti. Gospa Bauer razlikuje med dvema vrstvama konzularne zaščite, dnevno zaščito in zaščito v kriznih situacijah, kar zadeva krizne situacije, pravi Louis Michel da se strinja z predlogom eh, glede koordinacije sodelovanja, glede eh, na eh, črtov za nujne primere, ki naj bi bili razdeljeni med državami članicami, kar zadeva dnevno zaščito, naj bi bilo vse v domeni diplomatskih oziroma konsularnih predstavništev držav članic meni, da bi morala delegacija Evropske unije igrati večjo vlogo, da bi morala izvajati tudi konzularne pristojnosti. Eh, po eh, našem mnenju je potrebno krepiti eh, vidnost Evropske unije in tudi državljanstvo Evropske unije, zato bomo imeli tudi zagotovilo, da bodo temeljne pravice spoštovane, upoštevane in želi da bi obstajala prilika, da bi delegacije dobile močnejšo vlogo in tudi ustrezna sredstva, da lahko izvajajo to vlogo. E, to je pravzaprav e, ste, stališče Luja Mišela kot poročevalce v senci naše skupine. Hvala, gospa Latford. E, hvala. Uh, Mnenje poročevalke v senci je bilo predstavljeno, očitno je pri nas vseh veliko interesa za, ta, eh, za to področje, ko je prišlo do um, napada v Bombaju in so bili naši državljani tako rekoč puščeni na cedilo in eh, niso dobili eh, prevoza domov in tako dalje. Mm, je to samo eh, pravzaprav eh, podoba, kaj se dogaja in kako je problematično to eh, sodelovanje med kozolanimi predstavništvi. In tukaj je treba gotovo veliko storiti, namreč državljani Evropske unije morajo dobiti pomoč v primeru težav. Še nekaj vprašanj v zvezi s tem prisluhnila sem Natali eh, in tudi Mišeljnim, mislim, eh, seveda obstoja želja, da bi se eh, v EES-u dalo Evropske unije določeno srednjo vlogo, ampak vprašanje je, ali je dovolj znanja za to. Če sem Natali pravilno razumela, je želja, da bi EES dobila ustrezno konzularno odgovornost, ampak ali to ustreza temu, kar eh, bi mi pravzaprav želeli eh, v EAS. Eh, če ne morejo odgovornosti primerno izvajati, je to sveda problematično tudi, ko gre za spletne strani in podobno. Eh, je možno za vsakemu, ki odhaja v neko državo, poiskati ustrezne podatke. Eh, lahko ugotovijo potniki, ali so eh, ali je njihova država zastopana v tisti državi, kamor potujejo. Uh, In eh, vedno je pomembno, da se ve, kam se naj obrnejo, tako rekoč prvo. Eh, točko za stik morajo poznati in tiste države, ki imajo največjo mrežo kot zadnjih predstavništev, eh, bodo imele pravzaprav težavn položaj, ker bodo dobile zelo veliko vprašanj in bodo morale pomagati tudi druge države, ki nimajo tam svojih predstavništev. In uh, tukaj je seveda vprašanje, kako uh, se potem takšen konzulat odzove. Hvala. Uh, gospod Brons in gospod Kirkop, še za minuto in pol, maksimalno dve minuti. Uh, vsi uh, vemo, da uh, uh, je problematično postaviti vprašanje, ampak jaz uh, pravzaprav nimam odgovora na to, kar, uh, želi, kar uh, bom vprašal. Zlasti, ko gre za življenje in smrt ali uh, vsi konzulati uh, odgovornih držav dejansko zavrnejo ljudi, če so v takšnem položaju. To je pravzaprav vprašanje, ki sem ga želel postaviti. Hvala, gospod Kirkop. Eh, predsednica, pravzaprav eh, govorim v imenu uh, McIntyre, vprašanje uh, za nadaljevanje na tem področju je, da bi dobili več jasnosti uh, glede kriznih. Uh, situaciji, ko gre eh, za eh, vprašanje državljanov Evropske unije, ni nujno, da vedno dobijo eh, pomoč lastnega diplomatskega predstavništva in zato je izredno pomenno, da prihaja do večjega sodelovanja med organi iz različnih držav tukaj je treba poskrbeti eh, tudi za informacije, kje lahko eh, dobijo pomoč, če so v mm, določenih tretjih državah eh, če dejansko potrebujejo diplomatsko pomoč in podporo ne želimo, da bi se sedaj rojevale nove eh, oblike veleposlaništva, če že dobra veleposlaništva obstojajo. Ampak pomembno je, da se eh, poskrbi za sodelovanje, da bi stvari delovale, ko pride do krize. In eh, da lahko potem se pač državljani iz katerekoli države obrnejo pač na predstavništvo, ki je na licu mesta. In sedaj gospa Bauer, ki lahko poda določene odgovore. Eh, hvala lepa za to razpravo. Nekaj vprašanj je bilo navrženih. Lahko vam zagotovim, da smo vodili mnogo eh, razgovorov z različnimi deležniki eh, in pridobili njihova mnenja, ki so tudi različna. Imamo tudi zelo široko razpravo, z, eh, tem, z različnimi eh, službami v tujini. To je služba za zunanje, z predstavniki službe za zunanje delovanje. Očitno pa ni še vse urejeno. Eh, omenila sem že člen 23 pravni temelj za nudenje eh, storitev strani Evropske delegacije. Imamo široko mrežo delegacij Evropske unije in eh, obstoja perspektiva, da v prihodnje bodo tudi sodelovali v konzularnih storitvah, ampak trenutno jih imamo v mnogih državah in je najboljše eh, v kriznih situacijah, da se eh, breme koordiniranja prav preloži na nje. Imamo občutek, da so pripravljeni na to in se zavedajo, da ta naloga je njihova. E, drugo vprašanje je pa financiranje. Seveda morajo dobiti za to ustrezna tudi finančna sredstva. Imam pa občutek, da e, obstoja pa tudi še vprašanje, kaj je nerešljivo oziroma kakšne so težave. Eh, gre tudi za vprašanje vroče linije, ki bi jo potrebovali za krizne situacije. Eh, več eh, vročih linij sedaj obstoja, nekatere delujejo, nekatere ne. Za krizo bi bilo dobro, če bi nekaj bilo na razpolago. Nekaj, kar deluje, je posebna spletna stran. ki jo nudi komisija in eh, tam so informacije o konzularnih eh, storitvah in predstavništvih. V zvezi z eh, temi vprašanji, ki so bila sedaj postavljena, lahko rečem, da se zahvaljujem za nje in zlasti se zahvaljujem tudi uh, poročevalcem v Senci, uh, ki so zelo odkrito spregovorili, tudi se zahvaljujem za dobro razpravo z njimi in lahko zagotavljam, da bomo nadaljevali po tej poti. In pričakujem tudi predloge sprememb. Samo še eno informacijo. Rok je 20. Eh, julija kajti avgusta bodo vsi na dopustih. Eh, torej, to je rok za vlaganje predlogov sprememb. Eh, gospod Raman Servis je tukaj in eh, čaka, da bo vstopil in nam povedal več o, o, o partnerstvu in tudi sporazumu o ponovnem sprejemu.